Hvala lepa. Dragi tolmači, vašo informacijo smo vzeli na znanje in eh, končali bomo točno ob 12.30. Zdaj pa, preden se lotimo dnevnega reda, bi prisrčno pozdravila goste gospoda Kramerja, Gre za skupino obiskovalcev iz Ministrstva za promet iz Nemčije in sicer iz Baden-Württemberga. Dobrodošli, lepo, da ste danes z nami in spremljate naše delo. Tako, zdaj pa bomo najprej sprijeli dnevni red. potem pa se bomo lotili poročila gospoda Liberackega, ki je bil predviden za 21. juni in sicer gre za pravice potnikov v železniškem prometu. Ta, to poročilo bo preloženo, ostalo pa ostane tako, kot je. Če nimate nobenih pripomb, potem bomo nadaljevali z točko in sicer z pravicami potnikov v železniškem prometu. Gospod Liberacki je poročevalec. Gospod Liberacki, izvolite. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Gospod in gospodje. Gre za zelo eh, težavni akt, več kot 630 eh, predlogov sprememb smo prijeli. Izvedli smo nekaj krogov eh, posvetovanj z poročevalci v senci. To smo načrtovali in vsi krogi so tudi potekali razne enega. Izpeljali smo 20 posvetovanj z zainteresiranimi stranmi v različnih eh, formatih. Imeli smo posvetovalna srečanja, večstranska, pri katerih so sodelovali tudi predstavniki invalidov. Mislim, da smo postopek eh, izpeljali na ustrezen način od poročevalcev Senci sta dva vedno eh, sodelova, gospod eh, Zeli in gospod Kramer iz ELS in zelenih. Ja, obema se prav prisrčno zahvaljujem. Naj no, tudi povem, da je vse. da so gosti gospoda Kramerje, Kramerja tukaj kot gosti Vitesa, ki se bori za pravice potnikov v Evropi. Pripravili smo nekaj kompromisnih predlogov. Ti kompromisni eh, predlogi pomenijo radikalne spremembe. Čas za obveščanje, notificiranje za invalidne osebe, osebe s fizičnimi omejitvami. Čas smo zmanjšali 40 na 3 ure za velike postaje in 14 ur za druge železniške postaje. Prej smo imeli 48 ur, kar je mm, sorazmerno malo za načrtovanje potovanja, kar pomeni, da tisti, ki potrebujejo invalidske vozičke, še vedno trpijo zaradi zaposlavljenosti ta čas je eh, tudi primeren, da se nam prilagodijo železniška eh, podjetja brez posebnih eh, stroškov. Tukaj se smo na isti liniji kot odbor IMKO oziroma so naši predlogi še boljši. Poleg tega smo se dogovorili, da ne bomo imeli nobene klauzule v višji sili kar pomeni, da izključujemo zlorabe. Tudi to je bila težava. Sami pa si želimo, da vse oblike transporta obravnavamo, obravnavamo enako. Poleg tega smo imeli, eh, smo predvideli 40-odstotni popust eh, za zamude pri 60 eh, minutah, 75-odstotno znižanje cene pa pri zamudah eh, več kot 120 minut. Eh, imeli pa smo tudi zahtevo po 100 odstotnem znižanju cene v primeru zamude za 120 minut ali več. Potem pa izgubljene povezave. Želimo, da imajo potniki pravico izkoristiti naslednjo eh, povezavo, ne glede na to, kateri operater vozi na tej liniji. Naslednja točka so kolesa na vlaku. Smo v letu multimodalnega transporta in menimo, da je treba tukaj najti neko rešitev. Rešitev, ki jo predlagamo, je ta, ki prinaša tudi dober politični signal. Naslednja točka se nanaša na standardne tožbe za potnike pri zahtevi po povračilo cene vozovnice. To je seveda samo en model, eh, gre za vzorec, ki ni odvisno od jezika. 5A7B vedno pomeni enako, ne glede na to, v kakšnem jeziku je napisan formular. Izpostavil pa bi še nekaj. Sočali smo se z določenimi izzivi. Želimo si namreč močno stališče Evropskega parlamenta. Želimo pa tudi uravnotežen pogled med nami. Želimo upoštevati interese tako železniških podjetij, kot tudi potnikov. Potniki tukaj mogoče odigrajo pomembnejšo vlogo, pa vendar je treba povedati, da mora biti železniški prevoznik eh, sposoben tudi zagotoviti to vrstne eh, storitve. Ne bi imelo smisla, če železniško podjetje ne bi moglo izpeljati storitve zaradi zahtev. Imamo vedno več eh, potnikov. Železniška podjetja pa želijo ponuditi vedno boljše in draže eh, storitve za določene potnike, kar bi pomenilo, da trg ni orontežen ker torej nismo vsi enakih mnen med poročevalci v senci, smo razmišljali o dveh možnostih. Ali da preložimo glasovanje, ali pa eh, se lotimo še ocene učinkov. Potem pa je tukaj še ena stvar, ki me je presenetila strani ELS je bilo izraženo drugačno mnenje, kjer gre za vprašanje uravnotežene odgovornosti izvajalcev storitev in ponudnikov eh, storitev, to se pravi tistih, ki samo prodajajo vozovnice in tistih, ki dejansko izpeljajo prevoz. Sam menim, da bi si ti morali deliti odgovornost med prodajalcem bazovnice in izvajalci mm, storitve železniškega prometa. Trenutno pa je tako, da prodajalci vozovnic nimajo nobene odgovornosti, ne glede na to, ali prodajo prave vozovnice ali napačne, ali je povezava ustrezna ali ne. Zato naj bi bil vedno odgovoren ponudnik eh, železniškega prevoza. Vendar pa moramo prevzeti tudi odgovornost eh, za prodajo vozovnic in tukaj ravnotežiti eh, odgovornost. Tako, to bi bil kratek povzetek naših posvetovanj, da ne bom vzel preveč časa. Imamo pa tudi predlog, kot sem rekel, da bi preložili vzeti glasovanje, da bi si vzeli nekoliko več časa za to, da odpravimo nesoglasja. Kot rečeno, imamo eh, predvsem dve in ker si želimo rešitev, dobro rešitev za milijarde potnikov, bi bilo dobro to narediti prav. Govorimo o milijardah ali pa tudi nekaj sto milijonov eh, potnikov. S tem bi zaključil in se zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, gospod Lee. Piratski, zdaj pa razprava. Gospod Vandenkamp je. Izvolite. Gospa predsedujoča, hvala lepa. No, že iz tega, kar je povedal gospod Liberacki, je videti, da so tukaj določene težave v ELS in pri gospodu Musiljem, ki je poročevalec senci za ta dosije in ga tukaj nadomeščam. Predvsem gre za to, da je zadnji sestanek pričeval so v senci 12. junija. Potekal tako, da je imel gospod Musilije občutek, da se tam dogovarjalo za kompromisne predloge sprememb, eh, da je prišlo do eh, soglasja med poročevalcem in soporočevalci, gospod Micer, je izhajal iz tega, da bomo jutri o tem glasovali. Zdaj pa je bilo to glasovanje preloženo, kar je bilo za gospoda Dreneselija presenečenje. Sam si je želel, da bi glasovali. Nekaj zmede je tukaj pri predlogih, eh, kompromisnih predlogih, 20 jih je 8, od teh pa je po mnenju gospoda Domiselija. Takšnih, da ne odražajo zadnjih posvetovanj poročevalcev v senci. Zato menim, da bi bilo dobro tudi potem, ko smo prisluhnili gospodu Liberackemu, če bi še enkrat natančno povedali, kaj si želimo z tem pravnim aktom. V prvi vrsti si želimo, da leta 2020 odpravimo vse te izjeme, ki veljajo in da bodo potniki tudi pri regionalnih eh, železniških eh, podjetjih ostrezno eh, zaščiteni. Kot rečeno, gospod Liberacki, želimo nadomestilo za zamude, več kot 60 eh, minut, pa tudi popolno povračilo vozovnice pri zamudi za dve uri ali več. Sploh eh, glede na pogajanja v svetu se nam ne zdi eh, najslabše, če vzamemo to kot izhodišče. Tukaj se pa strinjamo z gospodom Liberacem, da črtamo klauzulo o višji sili. In pa še zadnja zadeva. Gospod Liberacki je že povedal, da bi morali prodajalcem vozovnic eh, dati več odgovornosti hkrati, pa bi morali biti tudi več dolžnosti glede informiranja ampak eh, o tem nisem tako dobro seznanjen in bi se moral posvetovati z našim poročevalcem v senci. Prav tako bi potrebovali določen sistem v primeru, da zamudimo mm, povezavo in upoštevati tudi osebe z omejeno mobilnosti, ki morajo dobiti jasne informacije o tem, kdaj in kako morajo navesi, kje in kdaj bodo vstopili v vlak. Pri železniških postajah za več kot deset eh, tisoč eh, potniki na dan naj ne bi imeli vlaka nobenih predhodnih informacij, na tistih, ki imajo 1000 do 2000 potnikov, je treba to obvestiti nekoliko prej, potem pa pri še manjših, najmanj 12 ur pred vožnjo. Gospod Demiselije je še vedno mnenja, da bo moč najti kompromis z gospodom Liberackim in ostalimi, ostalimi poročevalci v Senci pri čemer bi morali vnaprej že ugraditi predvsej kompromisov sveta. Parlament bi moral najprej povedati, kaj hoče sam, potem pa se bomo posvetovali naprej z svetom in se z njim pogajali. Osp gospod eh, de Muselje daje prednost glasovanja 9.10. julija. Hvala je lepa. Poskušajte biti nekoliko krajši. Naslednji pa je gospod eh, Dehovski. Hvala lepa v imenu gospoda Paremba. Iz EKR bi se zahvalil poročevalcem in soporočevalcem za pragmatični postopek delovanja v odboru. Vsi si želimo uravnoteženo stališče parlamenta, pri čemer moramo izpolniti pričakovanja potnikov. Nova pravila pa morajo biti izvedljiva za ponudnike in ne smejo predstavljati prevelikega bremena. Ni dovolj, da pripravimo stabilni kompromis, potrebujemo tudi močen mandat za pogajanja preložitev glasovanja, za kar smo kot skupina tudi prosili, je dobra odločitev. Pri zelo pomembnih vprašanjih si moramo vzeti dovolj časa za posvetovanje. Še posebej zato, ker delo v svetu ne poteka v enakem ritmu. Čeprav smo že predvsej napredovali, so eh, določbe o izjemah eh, še vedno premalo dan vsežne. Potrebujemo pravno varnost, investicijsko varnost. Trenutni ponudniki delen na, rač, na, na črtih, ki upoštevajo oprostitve do leta 2020 in to moramo upoštevati, da ne kršimo pravne gotovosti. V določenem dobi ne smemo spreminjati pravil igre. Nadomestila Ob eh, zamudah eh, pa morajo poštevati tudi različne razmere v različnih državah. Predhodno eh, napovedovanje potovanja. Tudi tukaj je treba gospodarstvo obravnavati enako kot v drugih sektorjih. Po našem mnenju lahko tudi ohranimo klauzulo o višji sili prav tako pa moramo nadaljevati z eh, razdelitvijo odgovornosti, ker gre tukaj za pravni akt, ki močno vpliva na življenje državljanov, moramo upoštevati eh, tudi pomen eh, tega pravnega akta, zato moramo nadaljevati. Tak for det. Så vil jeg... Gospod Rode. Hvala lepa. Kot vidim, so tolmači na svojih delovnih mestih, tako da lahko tudi govorim v svojem jeziku. Eh, er øh, Dovolite, da najprej povem tudi kaj kritičnega. Mogoče bi bilo dobro, če bi vsi ostali v dvorani in prisluhnili razpravi. Včeraj smo imeli v odboru za pravne zadeve razpravo o avtorskih eh, pravicah in eh, sam moram oditi, ker bo danes glasovanje. Zato se že vnaprej upravičujem. Težko razumem realnost, ki jo opisuje poročevalec. Eh, stvar je v tem, da je poročevalje včutil potrebo po preložitvi glasovanja, ker imamo politično nestrinjanje. In tukaj gre za pomajkanje volje poročevalca, da bi sprejel mnenje velike večine. Pri ELS, zelenih in guje smo videli velika nestrinjanja glede pravic potnikov. Potem pa imamo skupino gospoda Liberatskega in njegove privržence, ki zastopajo interese državnih eh, podjetij. In tukaj eh, so razlike v tej razpravi. Moram povedati, da ne vem, zakaj bi morali prelagati glasovanje. Saj gre samo za to, da imamo poročevalca, ki ni pripravljen sprejeti mnenje velike večine, tako da bi eh, pripravili ustrezne kompromisne predloge, ki jih je omenjal tudi gospod Vandenkamp. Naše mnenje sploh ni bilo upoštevano, kar pomeni, da tukaj ne gre za prave kompromisne predloge pravice potnikov postajajo pravilo in ne izjema. In to je eh, splošno mnenje pri vseh eh, aktih, o katerih govorimo. Ne glede na to, o čemer govorimo, o pravicah eh, invalidnih oseb, o nadomestilo za zamude ali za odgovornost invalidnih oseb. za to, da poskrbimo za to, da potniki vedno pridejo na končno destinacijo. Zdi se mi nekoliko čudno, da tukaj radi sprejemamo eh, stroga pravila, ki urejajo zasebno gospodarstvo v Evropi. Ko pa imamo opravka z državnimi podjetji, se kar naenkrat pojavi strašna volja, da bi izpolnili zahteve, da državnih eh, podjetij tudi v svetu. Zato moramo ostati ambiciozni, kajti ko bomo vstopili v trialog z svetom, bo ta storil vse, kar je v njegovi moči, da razvrednoti naše stališče in naredili bodo vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo svoje državna podjetja. To pa ni naša naloga. Naša naloga je, da smo na strani potnikov. Zdaj pa gospod Kramer. Ja, hvala lepa, gospa eh, predsednica, hvala lepa tudi poročevalcu in tudi za eh, velik, eh, velik pozdravni govor, ko ste pozdravili moje goste iz Baden-Württemberga. Najprej nekaj. Tudi mi smo glasovali za to, da preložimo glasovanje, vendar pa zato, ker smo našli kompromise in se nam je zdelo, da smo zdaj zadeve rešili. Potem pa grem v pisarno in čez dve uri dobim eh, sporočila iz različnih skupin, ki želijo dopolniti še to in ono in tisto in naslednje. Tukaj so bile zastopane vse politične skupine, ne moram reči, da je nekdo kriv, ker se je to preprosto zgodilo. Sprašujem pa se, zakaj najprej sklenemo kompromis, čez dve uri pa želimo tega spet spreminjati. Seveda ne bomo vsega predlagali ne v neskončnost, ampak do julija bi morali eh, to eh, rešiti, kar zadeva vsebino. Črtati hočemo eh, višjo silo. Če bomo višjo silo obdržali, je ni mogoče prav definirati, zato bi potrebovali na tisoče. Odvetnikov več, ki se bodo ukvarjali s tožbami. Vsakič, ko se kaj zgodi, se vsi zgovarjajo na višjo silo in uh, tega ne bi tako rešili. Zato mi je všeč, da smo to črtali in tukaj našli kompromise. In še nekaj, kar je za nas pomembno, nočemo negotovosti in eh, vse ne smeti na račun potnikov, kar velja tudi za druge vrste prometa oziroma prevoza. Veste tudi, da je za me pomembno imanje kolesa na vlak. Že pred leti smo se tukaj v odboru eh, odločili, da omogočimo eh, prevoz eh, koles tudi na hitrih vlakih. Takrat je bilo dodano, če eh, je to lahko narediti in ne moti eh, prevoza, kar seveda ni mogoče kar tako ugotoviti. Vsekakor pa je bilo to opravičilo za to, da se to ne počne. Kolesarstvo eh, cveti, imamo Eurovil poti za 70 tisoč km po Evropi, zato je v interesu, nas vseh, da omogočimo prevoz koles pri novih. In pri obnovljenih vagonih eh, smo uveljavili prevoz koles. In potem je bilo za našim hrto povedano, da hočemo to za vsak vagon, osem koles, pa še voziček za otroke in tako naprej. Ampak eh, to ne drži. Vsak vlak, cela kompozicija. Eh, lahko prevaža osem koles, seveda treba naprej rezervirati. ICE vlaki so 60-stotno zasedeni, tako da imajo eh, dovolj prostora. Flixbook eh, pa je povečal prevoz za 15 tisoč na 20 tisoč potnikov, zato so vsi prišli na prevoz z avtobusom. Našem interesu pa je, da to vrnemo na železnico. Kar eh, zadeva vozovnice, želimo celovito eh, vozovnico, ne želimo eh, ločevati vozovnice po posameznih kosih potehe, želimo celotno pot v vozovnici, ne glede na to, koliko krat bomo prestopali. Avstrijske železnice so to že omogočile, potem pa spet ukinile. To pa je pot, ki jo moramo obrati. Že v 1923-1924 je bilo to sklenjeno v mednarodni konvenciji o železniškem prevozu oseb in prtljage in zdaj bomo črtali to, kar je 890 let dobro delovale, delovalo. To ni pot, po kateri bi morali iti. Sektorska rešitev je nevarna, ker bi določena podjetja izključili. Želimo si enotno rešitev za vsa železniška podjetja, ne glede ali so privatna ali so državna. Potnik eh, si želi kupiti vozovnico, tudi čezmejno vozovnico, ne glede na to, eh, kdo opravlja prevoz. Eh, pri tej enotni vozovnici smo naredili nekaj korakov naprej, nismo pa še tam kar pa lahko rešimo na naslednjem sestanku poročevalcev v Sencu. Želimo si polnovredne enotne vozovnice, samo tako lahko potnike izkoristi svoje prednosti. Okvirni pogoji namreč niso dobri. Potem pa imamo organ za reševanje sporov, v Nemčiji se to dobro obnese, 90% pri, problemov se tako reši, pri letalskem prometu tega nimamo, zato imamo toliko problemov, če bi našli tukaj evropsko rešitev, bi bilo to zelo dobro. Potem pa imamo tukaj še invalide. Samo eh, Kovlo dvori za 10 tisoč potniki na dan, to je 30 odstotkov eh, potnikov oziroma eh, železniških postaj, pri katerih je treba 3 ure naprej to javiti. Na nizozemske imamo tukaj boljše primere in tako se moramo lotiti zadeve. Kompromisi, ki bomo določili na naslednjih sestankih, morajo obstati, tako da bomo lahko glasovali v mesecu julijo in potem nam lahko ospe vsega da bomo rešili ta problem še v tem mandatnem obdobju. Hvala lepa, gospod eh, Kramer. Zdaj, že malce zamujamo, zato bo morala omejiti čas za govor. Gospa Andersen, za minuto in pol. Hvala lepa. Kot veste, so člani SND e vložili celo vrsto predlogov sprememb k temu eh, poročevalu. Zato se ne strinjam s gospodom Rodejem, ki zapušča dvorano. Če si pogledamo amadmaje SND, boste videli, da smo dali prioriteto pravicam potnikov pod eh, piram poročevalca pri tem, kar je povedal. Še posebej, ko gre za uravnoteženo odgovornost eh, prevoznikov, o tem je govoril tudi gospod Kramer Grede. Eh, izgubljenih povezav in enotne vzovnice. Predlog komisije daje pravico potnikom, če kupijo vozovnice pri več kot eh, enem prodajalcem, če gre za eno potovanje. Poročevalci v senci tega niso ustrezno upoštevali. Kar bi lahko naredili je okrepiti kompromise, tako da bo jasno, da kjer je upravičeno nadomestilo zahtevati od eh, prodajalca in prevoznika, da to tudi uredimo. Mislim, da se to tudi da storiti. Tukaj imamo namreč eh, velike težave z eh, enotnimi vozovnicami za celotno pot. Ehm, tukaj nišče ne ovira podjetji, da postavijo premijske cene za vozovnice, zato si moramo to pogledati. Tukaj tudi amadma 328, ki izboljšuje zaščito, ki jo ponuja že komisija. Potem pa imamo tukaj še področje uporabe. Strinjam se z gospodom Kramerjem, da imamo preveč omejen pristop, kar zadeva področje uporabe. Imamo celo vrsto uh, sodb sodišča glede prevoza eh, živali in podobno, da se ne bi smeli omejevali na nacionalni okvir, ampak bi morali delovati čezmejno. Zato pozdravljam prizadevanje poročevalca in eh, predlagam, da tukaj nadaljujemo z delom. Hvala lepa, gospa Andersen. Tudi to je na seznamo. Naj povem naslednje. V tem poročilu imamo kar nekaj zadev, ki jih je treba sprejeti. Evropa ima velik težav za potniki, ki želijo seboj imati kolesa, nekaj številk. 26 odstotkov um, poti na nizozemskem z kolesi, 19 na danskem, 10 odstotkov v Nemčiji. Kako lahko ob tej veliki masi uporabnikov koles, torej kolesarjev, ki ne odnesnažujejo naše ceste, razložite, da eh, bodo obtičali na železniški postaji, ker ne bodo mogli z njim na vlak, s kolesom na vlak. Tukaj imamo opredelitev osem koles za nacionalne regionalne regionalne eh, prevoznike. Imamo tudi možnost eh, online rezervacije za prevoz koles, teh osem koles na eh, vlakovno kompozicijo. Menim, da tukaj ne zahtevamo nemogočega. Sploh, eh, če želimo pri mobilnosti vključevati vedno bolj tudi kolesa, sploh tudi e-kolesa, to je seveda varuje podnebje in skrbi za čistejše okolje. Večina evropskih državljanov me bo verjetno podprla pri tem, da bo železniški promet konkurenčen pri prevozu kolen, koles. Mislim, da nam bodo naslednje generacije hvaležne, če bomo to storili. Torej, to sporočilo moramo nekako vključiti v naše poročilo. Zdaj pa naprej, gospa Krasveten. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Še enkrat bi izpostavila štiri točke. Kot prvo je zelo pozitivno, da črtamo klauzulo o višji sili, saj ne gre, da bi potniki nosili odgovornost v primeru neviht ali v drugih primerjih, kot je povedal gospod Kramer, je tukaj vedno odgovornost veliko sporo. Nekaj je še zame pomembno, nadomestila, očkodnine, eh, ki vključuje tudi regionalne prevoznike. Nimamo neke enotne definicije regionalnega eh, prevoza, od države države se ta definicija razlikuje, zato bi bilo dobro, če bi imeli enotno definicijo, potem bi bilo lažje pripraviti ustrezne kompromise. Imam pa še vprašanje za poročevalca, zakaj ta izjema za regionalne železnice velja 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, kakšno vlogo igra ta rok. Potem pa še pomoč na železniških postajah. Tudi tukaj se mi zdi pozitivn kompromisni predlog, da okrepimo storitve za potnike z omejeno mobilnostjo, to po, torej podpiram in še nekaj, kar se mi zdi pomembno, online ponudba vozovnic, te ponudnike je treba tudi zavezati k odgovornosti, če prodajajo vozovnice. Se ne gre, da ta podjetja kujejo dobičke, ne nosijo pa odgovornosti za vozovnice izgubo eh, povezav potnikov. Seveda moramo okrepiti pravice potnikov, hkrati pa mora biti to tudi realistično in smiselno ter razumno. Zahvaljujem se poročevalcu in podpiram njegove kompromisne predloge. Hvala lepa, gospa Grasveter. Gospod Rač, želite besedo? Gospod Rode. Hvala lepa. Odzval bi se gospodu Kramerju, ki namiguje, da določene politične skupine ne podpirajo kompromisov, ki so jih sprejele. Tukaj moram povedati, da to ni res. Res je, da ALS e in liberalci ponovno odpirajo razpravo o varnostnih eh, komponentah prevoza koles in to zato, ker eh, naše mnenje ni bilo ustrezno upoštevano v kompromisu. Ne gre za to, da mi ne bi podpirali našega kompromisa. Seveda, to podpiramo. Podpiramo vsak eh, kompromis, vendar pa si želimo, da se naše mnenje tudi odrazi v končnem besedilo. Gospod eh, Kramer, prosim, da hitro odgovorite, ne bomo igrali ping-ponga med vama dvema da bosta reševala vaše spore, to naredite raje na kavici. Ne, se nisem rekel, da ste proti kompromisov. Kar sem rekel je, da smo na sestanku sklenili kompromis glede prvoza koles, vsi skupaj. Dve uri kasneje pa dobim eh, mail iz dveh političnih skupin, ki želijo še to in to vključiti. To sem rekel. Kompromis, ki smo ga sklenili, si želim spet nazaj in... Uh, Vem, da se to pogosto naknadno dogaja. Ampak, eh, če bomo samo kritični, lahko zadeve rešimo. Vse smo našli kompromis, da je treba samo ostati pri tem kompromisu. Hvala lepa, gospod eh, Kramer. Mislim, da bi se vidva morala odpraviti na kavico in eh, razrešiti zadeve ter najti dober kompromis. Mislim, da da ima, eh, imata podobno mnenje, ampak ne v enakem eh, tempu. Komisija. Yes, um, my name is uh. Elizabeth Kothaus. Elizabeth Kothaus iz komisije. Najlepša hvala za to zelo živahno razpravo o našem predlogu. Razprava je pokazala, da sploh vprašanje teh enotnih vozovnic in prevoza kolesa. Predstavlja zelo pomembno področje, o tem se zelo roče razpravlja tudi v svetu. Mislim, da se vsi strinjamo, da potrebujemo uravnotežen pristop. V predlogu tukaj gre za prenovo zakonodaje. Naj vas spomnim da smo dosegli dogovor glede tega, katera področja bomo obravnavali znotraj te prenove. Naša zamisel je bila izvesti poenostavljeni postopek, da bi prišli do rezultatov čim prej. Glede na omejen čas, naj nekaj povem o teh enotnih vozovnicah za uravnotežen pristop, je nujno, da rešimo vprašanje odgovornosti. Veliko načinov je, da to storimo. Ko smo razpravljali o različnih eh, možnostih, je, bo treba upoštevati tudi vprašanje odgovornosti, sicer bo drugače zadeve težko resničiti v praksi. Čas se mi izteka, zato bi s tem zaključila. Hvala lepa za vaše mnenje. O tem bomo še naprej razpravljali. Če potrebujete še kakršne koli nadaljna pojasnila o našem predlogu, prosim, da se z nami posvetujete. Hvala. Hvala lepa Evropske komisiji. Besedo spet dajem gospodu liberatske uporčevalcu za minuto in pol. Izvolite. Vadinčan se z Hvala za vaše pripombe. Hvala tudi predsedujoči, da mi je spet dala besedo. Na kratko, gospod Vanderkamp. Kompromisi niso bili sprejeti pod pritiskom, bili so sprejeti, prisotne so bile tudi pravne službe in mislim, da smo vse skupaj naredili prav. Zato me preseneča, da praviš, da se to ni zgodilo. Višja sila in pa 47 odstotkov, to je bil kompromis. Rekli smo, da bomo odstranili višjo silo, zato da bi se izognili zapletom, ampak potem smo se dogovorili o teh 75 odstotkov. Potem ne moremo kršiti načel evropske prometne politike, torej želimo dobre železniške povezave in železnice bi morale prevzeti večji del eh, trga potnikov oziroma prevoza. Ne moremo eh, razmišljati tako, da če so železnice javne, jih je treba uničiti. Ne. Potrebujemo javne železnice, ki bodo dobro delovale. Res je, da so pogosto železnice prekomerno regulirane in jaz se želim predvsem zagotoviti mm, pravno jasnost tukaj. Naslednja točka. Mm, Gospod gospod Mosel je bil prisoten v tej razpravi, zato bi me zanimalo tudi njegovo mnenje. Zdaj pa še nekaj o izjemah. Sprejeli smo naslednji kompromis in sicer po vstopu uredbe v veljavo bi čez nekaj časa dobili novo ureditev. Torej eh, leta 2020. 2022 ali pa 2024. Zaradi konstantnega financiranja železniških programov in železnic tam, kjer je to potrebno. Torej, črtali smo višjo silo, smo pa dosegli ravnovesje, ko gre za tako imenovane enotne vozovnice. če bodo evropski prevozniki odgovorni za vse, potem bodo nekateri prodajalci prodajali vozovnice na visokotehnološki način, od tega bodo imeli dobiček, ne bodo pa odgovorni za kakovost storitev, ki jih prodajajo. Tega ne morem podpreti. Vsak mora biti odgovoren za svoj del storitve. Torej, zahvaljujem se vsem za razpravo, hvala za vaše pohvale. Potem še nekaj, kar je Ingrid Svendar je vprašala, zakaj časovnice za izjeme. In spraševali se tudi o regionalnem prometu. Torej, tukaj gre za obseg 4 trdega železniškega svežnja in pa eh, določb na področju javnih storitev. Treba je pač eh, jasno določiti, kaj pomeni lokalno in pa regionalno in enako velja za subvencionirani mednarodni promet. Tako mislim, da sem porabil svojo minuto in pol. Hvala lepa, gospod Liberacki. Naj vas spomni na to, da bomo še potrdili datum o glasovanju, medtem pa lahko strnemo glave, skušamo najti pametno rešitev in potem nam bo uspelo. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Standard emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila gre za prenovitev. Pripravljalka mnenja je tukaj gospa Revolo Dalon Bonefoy. Gospa Revolo Dalon, dobro jutro, izvolite besedo. Dobro jutro, gospa predsedujoča. Torej, dobila sem 394 eh, predlogov sprememb. 5. junija je potekal sestanek poročevalcev v Senci in 26. Eh, junija načrtujemo še en sestanek v tem trenutku pripravljamo eh, kompromise v zvezi z šestim členom. Eh, glasovali naj bi 10. julija v odboru Tran in septembra v odboru za okolje. Envi je tukaj pristojni odbor, zato bi naj tam glasovali septembra. Predlagala sem kar nekaj kompromisov več reprezentančnih testiranj, vsi si želimo dejansko znižanje emisij. Eh, potem, kar se tiče znižanja emisij CO2 do leta 2025, ta ideja še vedno stoji, to bomo skušali urediti kar se da hitro, vsekakor pa moramo se skupaj rešiti do leta 2030. No, Mislim, da bi morali tukaj sprejeti zavezujoče sklepe. Vsi se moramo zauzeti za zaustavitev podnebnih sprememb. Ampak težko je tukaj najti ustrezno ravnovesje, ki bo spremljivo za vse in ki bo dovolj ambiciozno za to, da bomo lahko dosegli reze emisij CO2, kako je bilo zastavljeno v Pariškem podnebnem sporazumu. Eh, pri eh, rezanju emisij, pri zniževanju emisij moramo biti ambiciozni. Ni dovolj, da se tukaj eh, prizadevanja usmerijo samo v promet, ampak moramo veliko narediti tudi na področju stavb in pa kmetijstva. Izdelovalci vozil morajo poskrbeti za to, da bodo njihova vozila okolju prijaznejša. Gre za industrijski sektor, ki je prisoten posod po svetu in tudi v Evropi in ta sektor mora nekaj narediti za planet. Potem, sestali smo se že z poročevalci v senci, gre za kompleksen dosje, potrebnih bo veliko razprav. Eh, poslušala sem uh, argumente poročevalcev v senci, kako si predstavljajo zniševanje eh, oglične sledi iz prometa. Moramo razmisliti tudi o tem, kako se znebiti naše masovne odvisnosti od fosilnih goriv. Torej, to je trenutno stanje, gospa predsednica. Zanima me, kaj menijo moji kolegi, tako da bomo lahko iskali kar najboljše možne kompromise. Hvala lepa za ELS, gospod Wim van der Kamp, izvolite. Voorzitter, dank u zeer. Inderdaad. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi tukaj je poročevalec v senci gospod Salini, ki ga danes tukaj nadomeščam in uh, on mi je dal naslednje besedilo. Torej, če povzamem. Gospod Salini se pov se zahvaljuje gospe Revalondalon za predlog. Misli, da je predlog ustrezno realističen in tudi ambiciozen. Gospod Salini in pa ILS e menita, da so emisije iz cestnega sektorja dejansko zaskrbljujoče. 24 odstotkov emisij prihaja iz eh, sektorja prometa. In od tega kar 76 iz cestnega prometa, torej 24 iz prometa. Eh, kot eh, odbor za promet moramo zato tukaj nujno ukrepati. Moramo se zauzeti za razogličanje predvsem cestnega sektorja gospod Salini se je pripravljen sestati s poročevalko, zato da bi se lahko dogovorila o ustreznih kompromisih. ILS e je proti tej ideji, da bi izpostavili samo avtomobilsko industrijo in da bi rekli, da so oni edini odgovorni za nastalo stanje, da bi jih torej kaznovali, če se lahko tako izrazim. Uh, on podpira tehnološko neutralen pristop, to pomeni, da mora dekarbonizacija vsebovati cel skupek ukrepov in pa možnih rešitev. treba je poskrbeti za tehnološke, nove tehnološke rešitve, oziroma na tem področju je treba naše delovanje še pospešiti, potem še ta korekcijski faktor za emisije CO2, to ima opraviti z um, različnimi alternativnimi gorivi, recimo proizvodi z tekočim plinom povzročajo manj emisij CO2 kot pa klasična goriva in zato bi morali ta korekcijski faktor eh, bolje preučiti. Gospod Salini meni, da bi bilo možno najti eh, dobre kompromise tudi v zvezi z eh, oceno tekom življenjskega cikla. Številne skupine so vložile predloge spremembo v zvezi s tem. In kot sem rekel že prej, ne gre za to, da bi kaznovali samo avtomobilsko industrijo. Ne, na vse skupaj moramo pogledati širše, treba si je ogledati celotno urednostno verigo, torej celoten življenjski cikel. Ko gre za cilje, gospod Salin je nekoliko razočaran. Da številke iz predloga sprememb niso bile vključene tudi v kompromise. In on upa, da bi nekoliko več razpravljali o številkah, eh, ki predstavljajo cilje za 2025 in pa 2040. Prav tako meni, da bi morali razlikovati med osebnimi avtomobili, avtobusi in pa eh, lahkimi gospodarskimi vozili. Toliko za naše strani zaenkrat, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod Van der Kamp. Gospod Zlotovski. Merci, madame la présidente. Uh, please let me allow to excuse our shadow rapporteur, Mr. Tushin. Hvala, opravičujem se v imenu poročevalca v senci gospoda Tošenovskega, ker ga danes ni tukaj na tej izmenjavi stališč. Eh, bil je prisoten na poznem trialogu o upravljanju energetske unije. V njegovem imenu se zahvaljujem poročevalki za prvi predlog kompromisov in eh, želel bi izpostaviti naslednja področja, ki so pomembna našemu poročevalcu v sencu. treba je razumeti povezave med uh, cilji, ki smo jih zastavili za leto 2025 in pa za leto 2030. Razumeti moramo, da mora biti prva referenčna točka leta 2025 manj ambiciozna, tako da bomo lahko izpolnili realistične uh, cilje tudi za leto 2030. V tem smislu moramo. Eh, se zauzeti predvsem za načelo tehnološke neutralnosti, ko se pogovarjamo o cili za leti 2025 in pa 2030. Naš poročevalec v senci želi doseči dobro uravnotežen kompromis z poročevalkami in pa drugimi kolegi. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Zotowski. Monsieur Rados, la parole est à vous. Gospod Rados, izvolite. Lepa, dakle, eh, smatramo, da je pred... Hvala lepa, menimo, da je predlog zelo dober, uravnotežen, realističen in zato je naše stališče zelo blizu stališču komisije v njenem predlogu, kar je razdeljeva cilje 2025-2030. Eh, je tukaj možnost nekoliko bolj ambicioznih ciljev, če bi bili ti uresničljivi. Kar zadeva cilje 2025, eh, lahko tukaj še razpravljamo tudi v letu 2026-2027 ali pa popolnoma izključimo te cilje, ker imamo na evropskih cestah avtomobile, ki so stari 11 let smo eh, predla, dali predlog za spodbujanje obnovljivih virov energije in drugih goril eh, z nižjimi emisijami, tako da bi povečali porabo tovrstnih goril tudi eh, pri avtomobilih, starejših avtomobilih. In veseli nas tudi, da digitalno spremljamo uporabo goriva in emisije. Pozdravljamo te spremembe in upamo, da bomo lahko dobili pripili končni kompromis. Najlepša hvala. Merci beaucoup, monsieur Rados. Monsieur... Hvala, gospod Bas Eichhout. Eh, hvala. Zahvaljujem se poročevalki za prvi eh, sklop kompromisov. Te smo obravnavali na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci, v njih se bomo bolj poglobili naslednji teden. Tudi uh, jaz si prizadevam za kompromise, uh, glede nekaterih bo verjetno možno doseči širšo podporo, recimo pri analizi življenjskega cikla. Sedaj vsa nekaj, nekaj več podpore za to, ko smo analizirali biogoriva. Uh, na tem ni bil nihče navdušen, sedaj pa razpravljamo o električnih avtomobilih, pa se okrenka si navdušeni, to je zanimivo. No, ampak vsekakor to pozdravljam, če želimo obravnavati celoten življenjski cikl, ampak pozdravljam besedo cel življenjski cikl, full life cycle. Kajti potem moramo upoštevati celoten cikl, ne samo, ko razpravljamo o električnih avtomobilih, ampak tudi, ko razpravljamo o biogorivih in o drugih zadevah. Kar se tiče tehnološke neutralnosti, tukaj bi želel izazvati tiste kolege, kje je bila tista uh, želja po neutralnosti po tehnološki neutralnosti, ko smo razpravljali o biogorivih. Vsi so želeli neke podcilje, podcilje, podcilje pod in tako naprej. Sedaj pa bi želeli biti tehnološki. Tehnološko neutralni. Očitno moji kolegi niso najbolj dosledni, to je škoda, ampak dobro. Najpomembnejša je stopnja ciljev, za katero se prizadevamo. In ne moremo zanikati dejstva, da se je svet med tem premiknil, premaknil. Celo Nemško ministrstvo za okolje sedaj pravi, da bi cilj moral biti 50 odstotkov. In povdarjam, Nemško ministrstvo za okolje, za Nemčijo gre ki je znana po svoji avtomobilski industriji, pa njihov minister želi 50 odstotkov. In tudi vedno več držav pravi, da so trenutni cilji Evropske unije veliko premalo za to, da bi lahko izvajali podnebni sporazum iz Pariza. In včeraj, ko sta se sestala um, kanclerka Merklova in Macron, sta veliko govorila o migracijah, o beguncih, ampak rekli so tudi, da bi morali okrepiti naše ambicije na, na prihajajoči COP24. In ko Vim van der Kamp pravi, da bi morali vsi sektori opraviti svojo nalogo, da ne bi smeli kaznovati samo avtomobilskega sektora, ja, meni se ne zdi, da bi avtomobilski sektor kaznovali. Sploh, ko gre za predloge komisije, ni tam nobene kazni, ampak kaj čemu nagrade. No, če želimo izvajanje Pariza in če želimo više cilje, eh, potem se moramo zavedati dejstva, da je najbolj stroškovno učinkovit ukrep, ki ga lahko sprejmemo, ta, da postanejo avtomobili bolj učinkoviti in da zmanjšamo njihove emisije CO2. Vse študije uh, kažejo, uh, da je zmanjšanje emisij CO2 stroškovno najbolj učinkovit ukrep, kjer lahko Evropa pokaže rezultate. To je bistvenega pomena, zato da bodo lahko tudi države članice izpolnile um, svoje zaveze, ki jim, ki jim jih nalaga uredba o porazdelitvi bremen. Uh, ne bodo izpolnili svojih ciljev do leta 2030 in če jim to ne bo uspelo na področju prometa, potem bodo morali sprejeti ukrepe na področju recimo kmetijstva. Tako da vsi tisti, ki govorite o pariškem sporazumu, o izvajanju, o pravični razdelitvi, bi morali priti do istega sklop, sklepa in sicer, da je predlog komisije glede ciljev veliko premalo. Vem, da komisija zaradi nekaterih svojih eh, višjih uradnikov ne more ukrepati, ampak morda je napočil trenutek, da komisija spremeni svoj odnos do tega doseja. Če nam ne bo uspelo tukaj, potem bodo države članice Eh, morale sprejeti manj stroškovno učinkovite ukrepe. Tudi komisija želi predstaviti svoj roadmap za cilje do leta 2050 in pripričan sem, da bodo takrat postalo jasno, da bomo morali okrepiti naše cilje. Tako da prosim, komisija, pripravite nove točke za govor. Vem, da tega še ne, more, ne morete narediti danes. Eh, danes bomo slišali to kot vedno. Upam, da bomo vsaj naslednjič slišali kaj novega in svežega od komisije, kajti res je napočil čas, da. Eh, počistimo v tem sektorju. Hvala. Omejila bom čas za govor, sicer bomo preveč zamujali. Besedo dobi sedaj gospod Rike. Eh, eh, Jaz bom zelo kratek. Pri nekaterih temah bi lahko dosegli dogovor recimo, ko gre za indekse, ko gre za nove modele testiranja, vse to so teme, kjer bo možno doseči dogovor. In to je nujno potrebno. Bi pa želel poudariti, da eh, znižene emisije ne bomo dosegli samo z tehnološkim napredkom ali pa samo z bio gorivi, ampak zgolj z prehodom na nizkooglična vozila. Samo na ta način bo prišlo do tega prehoda na nične emisije. Tukaj ne gre samo za industrijo in za proizvajalce, pravzaprav bi morali imeti vsaj 50 odstotkov električnih vozil, če bi želeli doseči cilje. Takšnih vozil pa ne bomo mogli prodajati, če ne bomo najprej rešili problem infrastrukture z baterije za polnjenje in tako naprej če ne bo podpore za te avtomobile, ne bo trga in potem bomo imeli izgubo dohodka in to bo šele izjiv. Tako da lepo in dobro je, da imamo cilj, ampak moramo imeti tudi pot za to, da bomo ta cilj dosegli. Najlepša hvala, predsednica. Rada bi se zahvalila tudi poročevalki za predlog. Prometni sektor je tisti glavni krivec, ko govorimo o zmanjšanju emisij. Ampak mislim, da je no, nujno, da tukaj ločujemo osebna avtomobila od gospodarskih tovornih vezil. Poleg tega vas prosim, da se ne osredotočamo samo na električna vozila. Trenutna situacija na trgu kaže na to, da je mogoče veliko doseči, naprimer tudi z alternativnimi viri goriv. Poleg tega moramo tukaj praviti določene ocene, s katerimi lahko vidimo, kakšne so možnosti, naprimer na področju prihrankov in kakšne so možnosti, da zagotovimo ustrezno avtonomijo, ustrezno upravljanje s tovorom. Tudi z okoljskih vidikov moramo poštevati celoten življenjski cikl. Dobro je, da smo ambiciozni, ampak nujno je, da smo tudi dovolj konkretni, zato da ne izgubimo tiste glavne rdeče niti. Nujno je, da se tukaj ne ukvarjamo samo z novimi avtomobili, ampak da upoštevamo tudi že obstoječ vozni park. Seveda, osredotočiti se moramo vozila, ki bodo šele ustvarjena in zasnovana, ampak upoštevati moramo vsa vozila, ki vplivajo na emisije drugače bomo lahko prišli do nekega rezultata, ki pa na koncu koncev ne bo ničesar rešil. No, Hvala, gospod Kramer. Beseda je vaša. Ja, vem, vendar Kamp je rekel, da ne smemo kaznovati avtomobile, ampak avtomobili kaznujejo nas. Prometni sektor je edini sektor, kjer so se emisije od leta 1990 povišale promet eh, uničuje vse to, kar smo z eh, milijardami dosegli v drugih sektorjih. Zato moramo spremeniti promet, tudi izboljšati. V Nemčiji imamo 5 milijard evrov za električne avtomobile. In potem pravimo, da želimo zvišati tudi delež obnovljivih virov energije. To je vse super. In včeraj je Angela Merkel povedala, da če ne bomo ustavili podnebnih sprememb, bo vse skupaj postalo zelo drago in zato je treba ukrepati. Ampak kar eh, obnovljivim virom energije gre tako dobro, eh, jih je treba sedaj zaustaviti, zato da lahko imamo še naprej umazani fosilni sektor in eh, kljub temu imamo tudi še vedno subvencije za dizel v Nemčiji. To je noro in nihče ne razmišlja o tem, da bi to spremenil. Saj elektrika ne prihaja iz utičnice, vedeti moramo, odkot elektrika prihaja in zato si morate ogledati celoten cikl. Dominik Reke, v zvezi z delovnimi mesti, Daimler Benz je pred. In še neko podjetje je pred 30 leti povedal, da uh, ima promet samo prihodno, prihodno samo, če bomo, če bomo se posvetili eh, vse splošni mobilnosti. Daimler je takrat eh, proizvajal različne proizvode, danes pa so se omejili samo na osebne avtomobile in uh, zato je stanje takšno, kot je. Če bi uh, bili takrat pametnejši, bi lahko ohranili to proizvodno različnih uh, elementov. Uh, kajti tudi um, v energetskem sektorju se je zgodilo, da so leta in leta ignorirali obnovljive vire energije in sedaj so skoraj uh, bankrotirali. Tudi avtomobilska industrija se mora spremeniti. Hvala lepa, Gezina Meissner. Ja, tehnološka neutralnost. Liberalci smo se vedno zavzemali za to, mobilnost je lahko dobra rešitev, ampak ni pa edina. Gre za vprašanje, odkot prihaja elektrika, kako so proizvedene baterije, potrebujemo tudi omrežja, ki bodo prenašala energijo, ki se recimo proizvaja na morju in tako naprej. Tudi pri biogorivih smo se zauzemali za tehnološko neutralnost, to vem, in pa imamo tudi alternativno infrastrukturo za obnovljive vire energije. To v tem trenutku izvajamo in tukaj smo govorili ne samo o mobilnosti, ampak tudi o vodiku, o eh, biogorivih in tako naprej. Ta mešanica je pomembna za Evropo in na ta način se moramo lotiti zadeve, zato da bomo napredovali na področju dekarbonizacije. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo Evropske komisiji. Gospod Artur Frank, kje ste? Thank you very much. Um, and of course I'm speaking not... Hvala. Govorim v imenu komisije, ne v mojem imenu. Gospod Eichhout me je že prijazno omenil. Ja, dejansko menimo, da smo pripravili uravnotežen predlog ne gre samo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ampak gre tudi za eh, vprašanje, kako lahko koristimo potrošniku in kako lahko pospešimo inovacije. Predlog bo pokazal rezultate. Ocena učinka je pokazala, da bi s tem lahko izpolnili vsaj 40 odstotni cilj Evropske unije. Temu smo se zavezali v Parizu. Eh, to je jasno, lahko pa vam dam tudi dodatna pojasnila. Kar se tiče splošnega vprašanja naših ambicij, komisija je včeraj dosegla dogovor o energetski učinkovitosti. Zvišali smo cilj iz 30 odstotkov na 35 odstotkov. Eh, glede onovljivih virov energije, 30 na mesto 27, tako da mislim, da smo uh, že na dobri poti, da celo presežemo cilj 40 odstotkov. Kar se tiče avtomobilov, tukaj gre za vprašanje, kako hitro bomo lahko spremenili ta sektor v Evropi. To so vprašanja, ki so povezana z delovnimi mesti, kajti če, bomo, če bodo naše spremembe prehitre, Torej, predlagani so cilji znižanja za 50 odstotkov ali pa za 70 odstotkov. Tega sploh nismo preučili v naši analizi učinka, da bi videli, kakšne drastične posledice bi to lahko imeli. Imelo. Ampak uh, začetni rezultati kažejo, da bi te spremembe lahko imele drastične posledice za industrijo. Zato se moramo vprašati, ali lahko hitrost prilagodimo na ta način, da ne bo prehudih moten v sektorju. Drugo področje. Eh, elektromobilnost. V predlogu uh, imamo veliko spodbud za to, da bi prišli na vozila z ničnimi emisijami, ampak pri tem se zastavljajo različna vprašanja, recimo baterije imeti moramo ustrezno proizvodnjo baterij v Evropi. To bi pozitivno vplivalo na število delovnih mest v Evropi. Drugič, to pa zahteva nekaj več načrtovanja in pa investicij. Eh, leto 2030 bo nastopilo čez 12 let in spet je tukaj pomembna hitrost, katero uvajamo spremembe. Potem je tukaj seveda še vprašanje surovin za baterije. Nekatere, nekaterim surovinam se je cena že drastično zvišala, recimo kobaltu. Če bi želeli še više cilje kot v predlogu komisije, se bojim, da bi to privedlo do prihudih uh, eh, moten v dobavi in pa v dobavi surovin. Uh, poskrbeti moramo za postopno tranzicijo, kajti če se to ne bi zgodilo, bi lahko um, to povzročilo zvišanje cen za baterije za električne avtomobile. In to bi negativno vplivalo na elektromobilnost. Torej, to v tem trenutku preučujemo in upam, da bomo čez nekaj tednov imeli še nekaj več rezultatov analiz, tako da bomo lahko te pokazali tudi parlamentu. Eh, in da bomo na podlagi tega imeli plodno razpravo. In pa še zadnja stvar. Eh, predlog komisije glede izvajanja je precej eh, neposreden. Gre za to, da želimo nadaljevati za sistemom, ki nam je že znan. Želimo pa se postopoma pri testiranju premakniti na tehniko dvojni v LTP. So, No, če bi predlog bil preveč zapleten, pa bi to lahko spet povzročilo probleme. Analize življenjskega cikla, to je smiselno, ampak zastavlja se vprašanje, ali moramo res za vsak avtomobil pokazati, kakšna je analiza njegovega življenjskega cikla. Gospod Eichhout je zahteval polno analizo življenjskega cikla, to seveda pomeni veliko zahtev po poročanju v avtomobilskem sektorju, v sektorju proizvodnje avtomobilov in takšne zahteve naj bi bile vedno upravičene. Potem uh, slišali smo tudi veliko o mm, tem korekcijskem količniku. To bi lahko pomenilo. Prosim, da počasi zaključite, pravi predsedin, predsedujoča. Uh, torej, pri obnovljivih virih energije imamo sedaj cilj na področju eh, goriv za promet. Tako da v tem smislu tukaj že imamo močno spodbudo. Se pa postavlja vprašanje, zakaj bi imeli dvojno subvencijo in pa dvojno revizijo. Uh, to bi bilo kontraproduktivno. Pozorno moramo razmisliti tudi o administrativni strani predloga. Eh, no, in s tem sem zaključil moj prispevek. Veselim se nadaljnega sodelovanja z poročevalko in pa poročevalci v senci. Hvala lepa. Merci pour les éléments euh, avancés par la Commission européenne. Najlepša hvala. Komisija za vse te komentarje. Sedaj predajem besedo poročevalki. Dve minuti imate na voljo. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Da, vem, da se sedaj spuščamo v podrobnosti in da pravzaprav vse skupaj fragmentiramo. Po eni strani govorimo o biogorivih, o električnih vozilih, tukaj pa imamo tudi druga pomembna vprašanja. Vsa ta vozila predstavljajo drugačne onesnaževalce in moramo upoštevati to, da želimo omejiti vse emisije. Ko govorimo o tehnološko neutralnem principu, ne gre le za električna vozila. To je le eden od predlogov, ki jih imamo pred seboj. Tudi, tudi brezemisijska vozila niso edina, tukaj imamo tudi možnosti vodika. Mislim, da tukaj v odboru za promet nihče ni proti naši industriji. Vsi jo želimo zaščititi, vsi želimo zaščititi evropski industrijski sektor. Ampak trenutno morajo naši proizvajalci tekmovati tudi naprimer s kitajskimi proizvajalci. Oni delajo korake naprej. Uh, oni že prehajajo na takšna vozila in njihovi stroški so bistveno nižji kot naši. Nužno je, da upoštevamo tudi ta vidik, da upoštevamo ta učinek. Ampak ne smemo biti preveč ambiciozni glede pariškega sporazuma. Drugače bo to preveč obremenilo našo avtomobilsko industrijo. No, mislim, da to ni čisto res. Če bomo dovolili, da nadaljujejo tako kot do sedaj, potem bodo v prihodnosti manj konkurenčni. Nujno je, da upoštevamo tudi to. Potem pa še nekaj glede že obstoječih vozil. Številni kolegi so to izpostavili. Da, seveda, na začetku sem upala, da bom lahko v mnenje vključila več predlogov glede vprašanja že obstoječih vozil. Ampak povedali so mi, da to pravzaprav ni tema tega poročila. Ponavadi se tukaj posvečamo posameznim koščkom in ne pogledamo cele slike, čeprav sama mislim, da bi morali to vključiti. Na neki točki bomo gotovo pripravili še eno poročilo, ki bo upoštevalo tudi ta vidik. Potem pa še nekaj glede naših ambicij. Kaj pravzaprav želimo doseči? Ali želimo, da bo naš sektor bolj konkurenčen, da bo proizvajal manj emisij, da bo vodilni z tehnološkega vidika? Ali se bomo tukaj bolj osredotočili na svoje strahove glede ambicij doseganja zastavljenih ciljev? Mislim, da lahko s tem tvegamo, da bomo celo nekoliko zaostali. Ampak pripričana sem, da se bomo 26. junija vsi strinjali in dosegli dogovor. Najlepša hvala, gospa Dalon. Glasovanje bo pravzaprav potekalo 10. julija. Zaenkrat se vam zahvaljujem, sedaj pa bomo nadaljevali z javno predstavitvijo. In sicer digitalizacija transporta. Je vais demander à nos experts de bien vouloir m'accompagner. Vse naše strokovnjake prosim, da se mi pridružijo tukaj v spredju. Dobrodošli v našem odboru za promet. Hvala. <laughs>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 ne bojte se, počutite se kot doma. Allez, nous ouvrons cette grande audition sur la digitalisation. Čaka nas pomembna javna predstavitev glede digitalizacije transporta. Odbor za promet se je odločil, da bo organiziral to javno predstavitev. Kot vsi veste, je digitalizacija vse bolj prisotna v našem vsakdanjem življenju, tudi v prometnem sektorju. Mislim, da smo vsi že bili priča digitalizaciji, tako na področji naših urnikov, naprimer GPS-ov, plačevanja vozovnic in tako naprej. govorimo o avtonomnih vozilih, o porabi digitalizacije za deljenje avtomobilov. Vse to so zelo pomembne inovacije, ki bodo v kratkem pravzaprav na glavo obrnile vse tradicionalne poslovne modele. Vsekakor bodo zaradi tega strukturne naložbe bolj zapletene če bo digitalizacija v transportnem sektorju delovala, potem bo to izblo, izboljšalo učinkovitost delovanja tega sektorja, pa tudi učinkovitost prometnih infrastruktur. Cilj na tem področju je zelo jasen. Nujno je, da prisluhnemo predstavnikom, visokim predstavnikom na področju prometa in turizma. Tako bomo bolje razumeli trenutno situacijo in bolje bomo razumeli izzive, ki nas čakajo poleg tega je tudi nujno, da se zavedamo, kakšno je stališče industrije in glavnih zainteresiranih strani. Kakšni so njihove namere na področju digitalizacije in kakšne učinke bo to prineslo. Vsi ste lepo pozdravljeni v našem odboru za promet. Seveda pa vas prosim, da se držite časovnih omejitev. Lahko povem, da bom glede tega zelo striktna. Pet minut ima na voljo vsak, potem pa bom predala besedo poslancem, da lahko zastavijo določena vprašanja. Že naprej bi se rada zahvalila tudi štirim zmagovalcem Evropske nagrade za startupe. Mislim, da si zaslužijo aplaus gre za Cargonex, Cocolis, Mas, eh, Wim, Mas Global in Klexit. To so štirje nagrajenci. Danes bodo predstavili svoje startupe, zato imate tri minute časa. Najprej bomo prisluhnili trem strokovnjakom, ki so danes z nami. Potem pa bomo predali besedo startupom, da predstavijo rešitve, ki so jih sami našli. Najprej gospod Kristof Klener. Lepo pozdravljen našem odboru za transport. Gospod Klener je generalni sekretar Združenja za tehnološke in potovalne storitve pri ETTS-u. Predajam vam besedo, da predstavite digitalizacijo v svojem sektorju. Pet minut imate na voljo, izvolite. Hvala, da ste z nami, izvolite. Um. Današnja seja se prenaša tudi po spletu. Bom govoril kar angleško. Lepo pozdravljeni ... Kristof uh, Klener. Hvala, da ste me povabili. Sem Kristofer Klener iz ECE. Najprej bi rad nekaj povedal o našem združenju. To so podjetja, ki jih predstavljamo. Mi jim pravimo neodvisni distribucijski industrijski kanali. Torej, oni so neodvisni od dobaviteljev, eh, tistih, ki zagotavljajo potovalne storitve in delijo informacije in tudi informa informacije glede cen in druge informacije o različnih ponudnikih prometa. Potrošniki pa lahko potem na enem mestu rezervirajo eh, oziroma kupijo te storitve in to seveda pripomore k preglednosti. Digitalizacija v transportu je pravzaprav naš vsakdan že zadnjih 30-35 let. Mislim, da je bil naš sektor eden od prvih, ki je sprejel digitalno tehnologijo. To je bilo še pred pojavom interneta. Tukaj imamo različne računalniške sisteme, ki so bili razviti že v 70-80 letih in so pravzaprav popolnoma spremenili način nakupovanja za potrošnike. Danes se bomo sredotočili samo na letalski sektor in distribucijo v zračnem prometu. V teh 30-35 letih smo bili priča številnim novostim, digitalnim novostim na področju potovanj v zračnem prometu. Sedaj pa se soočamo s številnimi pomembnimi izzivi. To velja tudi za naše potrošnike. Vse te izzive bi rad na kratko pokomentiral, saj so zelo pomembni. Neodvisna letalska distribucija, kaj to je in kako to pozitivno vpliva na potrošnike. Mi želimo zagotoviti odprt, neutralen in transparenten tržni prostor, ki je seveda povezan z digitalizacijo. Eden od glavnih dosežkov Evropske unije je po mojem mnenju liberalizacija letalskega trga. Ampak To se ne bi moglo zgoditi, to ne bi imelo takšnih pozitivnih učinkov za potrošnike, če ne bi imeli odprtega distribucijskega trga. Ta zagotavlja vsem letalskim družbam enake konkurenčne pogoje. In obenem to daje tudi potrošnikom dostop do celovitih informacij. To jim omogoča, da tudi sprejmejo dobre odločitve. Da se je to lahko zgodilo, je Evropska unija uvedla določene varovalke. Tukaj imamo naprimer uredbo o poslovnem zakoniku, to je zelo dobro vplivalo na letalske družbe, pa tudi na potrošnike, ki še nikoli niso imeli na voljo toliko informacij in toliko možnosti izbire. Ampak čakajo nas tudi določeni izzivi. Večina vas najbrž ve, da številne letalske družbe kršijo ta pravila in redno diskriminirajo platforme in potovalne agencije, ki potrošnikom dajo možnost izbire. Kako? Tako, da uvajajo določene dodatne dajatve za vse vozovnice, ki niso kupljene neposredno prek letalske družbe. Potem pa tudi pravzaprav zanikajo dostop do določenih informacij in cen tistim potrošnikom, ki se odločijo, da bodo uh, vozovnice kupovali prek neodvisnih distributerjev. Kaj lahko naredimo? Podali smo že uradne pritožbe komisiji, komisija pa pravzaprav zavlačuje. V zadnjih treh letih komisija ni naredila nič, pa čeprav pravi, da vse skupaj preučuje. Tako smo prišli do določene pravne vrzeli. Vse velike letalske družbe trenutno diskriminirajo potrošnike, ki bi radi primerjali cene. In s tem pravzaprav spodkopavajo samo načelo odprtega distribucijskega prostora. S tem je ogrožena preglednost za potrošnike, vstop na trg, pa tudi konkurenčnost. In samo liber, sama liberalizacija trg, eh, letalskega trga je s tem tudi ogrožena. Zato bi rad vas, Evropski parlament, spodbudil, da ustrajete, da komisija dosledno izvaja predpise in obsodi obnašanje določenih letalskih družb. Vi ste to pristojnost prinesli na komisijo in komisija mora to nalogo vzeti dovolj resno. V duhu morbitne prihajajoče revizije predpisov, se moramo zavedati, da je nujno, da ohranimo preglednost za potrošnike in da zagotovimo pravično konkurenčnost. Najlepša hvala, gospod Klener. Naslednji je na vrsti gospod David Batchelor, vodja oddelka za mednarodne zadeve pri Cezarju. Gospod David Batchelor, je odgovoren za nove prostore in pametno kakovost in pametne prostore. Pet minut imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala, hvala, da ste mi dali možnost, da danes spregovorim v imenu skupnega podjetja Cezar. Na kratko bi rad predstavil digitalizacijo na splošno, potem pa bom spregovoril o, o novih prostorih in dronih. Najbrž vsi poznate Cezarja, gre za skupno podjetje, ki je bilo vzpostavljeno leta 2007. Pravzaprav spodbujamo tehnološki stebr Evropskega enotnega neba, ukvarjamo se z raziskovanjem in razvojem, eh, zato da spodbujamo enotni načrt za modernizacijo upravljanja zračnega prometa v Evropi. Sofinancirata nas Eurocontrol in Evropska unija. Imamo 19 članov industrije, sodelujemo z več kot stotimi podjetji, raziskovalnimi centri, MSP-ji in univerzami. Skupaj združujemo sredstva, zato da zagotovimo ustrezno modernizacijo tega sektorja. Zakaj, zakaj govorimo o digitalizaciji? Prihodnost letalskega prometa bo vsekakor dru drugačna od trenutne situacije. Trenutno vidimo različne nove načine uporabe neba. Tukaj imamo različne pomembne razloge za to. Več ljudi živi v mestih, prebivalstvo narašča. To pa bo tudi spodbudile potrebe po mobilnosti v urbanih območjih. Tudi tehnologija hitro napreduje, predvsem na področju avtomatizacije, tukaj je tudi umetna inteligenca, roboti in vse to prispeva k drugačni viziji neba v prihodnosti. Namesto tisoč letal na nebu bomo morda imeli sto tisoč različnih vozil na nebu, ki bodo letela po našem skupnem nebu. Cezar, osredotočamo se na tehnološke rešitve za podpiranje rešitev za prihodnost. V okviru Cezarja 1 smo pripravili 63 različnih rešitev, ki smo jih predstavili tudi v svojem katalogu. V okviru Cezarja 2020 pa pripravljamo 60 različnih projektov, ki pokrivajo virtualne tehnologije, eh, različne fleksibilne sisteme, podatke in tako naprej. Digitalizacija je seveda zelo širok pojem, ki pokriva različne vidike. Ne bom se sedaj spuščal v podrobnosti, ampak nasplošno tukaj preučujemo vprašanja povezljivosti, virtualizacije, večje avtonomije, različnih podpornih storitev, ki se ne nujno nahajajo zraven eh, letal, ki jih podpirajo. Potem gre tukaj tudi za analizo masovnih podatkov, pomembna pa je seveda tudi kibernetska varnost in varnost podatkov. Če sedaj omenim še drone, ta trg se hitro razvija ponuja številne ekonomske in družbene prednosti. In tudi zato se je Evropska komisija odločila, da bo drone vključila v evropski zračni prostor. Časovnica je zelo ambiciozna. Drone naj bi začeli vključevati že leta 2019. Prejšnje leto je naše podjetje pripravilo pripravilo načrt za upravljanje prometa z droni. Gre za različne nove storitve, ki se v veliki meri zanašajo na digitalizacijo in avtomatizacijo funkcij, ki bodo s časoma podpirale varno, učink, varen in učinkovit dostop do našega zračnega neba. Ta program EU Space predstavlja nek okvir, ki bo v prihodnosti lajšal take uh, rutinske, rutinske misije in hkrati tudi omogočal vzpostavitev različnih kategorij plovil. V okviru USPACE-a smo predstavili različne storitve na podlagi avtomatizacije in povezljivosti, ki, se, ki, s, uh, ki postaja vse bolj pomembna. Tukaj imamo najprej prvo fazo U1, ta naj bi vstopila v veljavo naslednje leto. Potem pa imamo tukaj tudi različne raziskovalne projekte skupaj z EASO. In v drugi polici tega leta bomo predstavili različne storitve v okviru druge faze U2. Nasplošno smo vložili več kot 20 milijonov evrov v te podporne in raziskovalne dejavnosti. Digitalizacija poteka vse hitreje, to predstavlja tudi določen izziv za letalski sektor. Cezar tukaj pomaga spodbujati hitrost inovacij. Digitalne inovacije so že vsak dan v našem sektorju. Tukaj moramo poskrbeti za ustrezno varnost in naše skupno podjetje je, igra vodilno vlogo pri uvajanju digitalizacije v letalski sektor. Najlepša hvala za to predstavitev. Hvala, da ste predstavili tudi program Cezar. Naslednji je na vrsti gospod Gail Muskej. Gospod Gail Muskej je strokovnjak za povezana vozila in odprte vire. Dobrodošli med nami. Gospod Meskej je tudi ustanovitelj, ustanovitelj fundacije Hekeri proti naravnim nesrečam. Veselimo se vaše predstavitve, z veseljem vam bomo prisluhnili. Tudi v našem odboru se trenutno ukvarjamo s tem. Najlepša hvala, hvala, gospa predsednica, da ste me povabili medse. Sem predsednik Henda, mi se ukvarjamo s preprečevanjem naravnih nesreč. Z veseljem sem se odzval vašemu povabilu. Nujno je, da preučimo, kako lahko naravne nesreče vplivajo na prihodnost naše infrastrukture. Sam sem prihajam iz Guadalupe in tam pogosto pride do tsunamijev takrat vidimo, kako se hekri med seboj povežijo, strokovnjaki za računalniške zadeve se skupaj povežijo, zato da zagotovijo skupno dobro. Mi se tukaj osredotočimo na štiri stebre. Odprti standard, odprta strojna oprema, odprt prostor št... in odprti podatki. To so tisti štirje glavni stebri, na katere se osredotočamo. Najprej odprti podatki. To pomeni, da so javni podatki na voljo državljanom. Ampak tudi državljani sami lahko proizvajajo takšne podatke. Naprimer, odprti, odprti zemljevidi, Open Street Map, vsi veste, kaj je to. No, ne bom sedaj tega razlagal. Ampak kaj to pomeni? Ti odprti zemljevidi so bili najprej zasnovani v Združenem kraljestvu. Gre za nekakšno. Wikipedijo zemljevidov, ki ima danes že na milijone uporabnikov. Ti pravzaprav na zemljevide vnašajo prometne, prometna omrežja, različne turistične zanimivosti in tako naprej. To danes uporabljajo tudi podjetja in gre za zelo pomembno gonilo inovacije tudi na področju transporta. Ne bomo uspeli narediti koraka naprej, če bodo podjetja imela monopol nad podatki in če bomo imeli določene pristojbine za dostop do takšnih platform za zemljevide. Podjetja morajo takšne informacije zagotavljati brezplačno. Odprti zemljevidi so brezplačni, imajo določeno standardno obliko in delujejo na svetovni ravni ni treba, da odkrivamo toplo vodo na tem področju. Potem odprti viri. Tudi to je pomemben vir inovacij. Veliko podjetij in veliko državljanov dela na tem, da bi pripravili programsko opremo za odprte vire. NCSF v Franciji uporablja odprte zemljevide s pomočjo različne programske opreme, tako da bi zagotavljali informacije svojim potnikom obstaja raz, obstajajo raz, obstaja različna programska oprema z odprtimi viri. Katera podjetja, naprimer, zagotavljajo določene informacije za voznike, tako da imajo dostop do digitalnih informacij tudi znotraj svojih vozil. Potem odprti standardi, tukaj lahko naprimer govorimo o letalskih standardi, potem uh, eh, ASI, standardi ASI, tudi ti so zelo pomembni, omogočajo naprimer objavljanje voznih redov, prometnih voznih redov. Ti standardi so zelo pomembni, saj pravzaprav vsem omogočajo, da imajo enak dostop do prometnih informacij. Potem pa še odprta strojna odprema. Gre za to, da da se proizvaja brezplačno strojno opremo, ki je odprta. Ta naprava, ki jo imam tukaj, omogoča, da povezujemo različne sisteme v vozilih. Če imamo v vozilu takšno Takšno napravico lahko preverimo, kakšen je pritisk v gumah avtomobila. Nažalost pa podatki še niso digitalizirani. Ko je bila pripravljena zakonodaja, niso bile ocenjene pomankljivosti takšnih naprav. Zato se moramo vsi soočiti z določenimi pomankljivostimi naše zakonodaje. Takšne napravice namreč omogočajo, da je mogoče točno določiti, kje se nahaja voznik. No, ampak ljudje moramo eksperimentirati. Sam imam, naprimer, vedno sabo takšen mali radio. No, mi smo inženirji, mi smo hekerji. Inovacije se ne dogajajo le v velikih podjetjih. Velika podjetja ne bi smela imeti monopola nad tem. Tudi državljani morajo prispevati svoj delež vse različne skupine morajo tukaj prispevati svoj delež. Tiste skupine, ki se ukvarjajo z radijem in inovacijami. Najlepša hvala, gospod Muskej. Hvala vsem trem govornikom. Sedaj pa odpiram razpravo. Zagotovo imate vprašanje, gospod Vandenkamp. <laughs> Ja, wanneer we Frans spreken, mogen we ook Nederlands spreken. Lei face mm, lahko nekdo, ki govori francosko, lahko drug govori nizozemsko. Moje prvo vprašanje je za gospoda Klenerja. Politična skupina LS je v preteklosti v osebi gospe Montero vložila pisna vprašanja na to temo. Na plenarnem zasedanju smo postavljali tudi ustno vprašanje v razpravi s komisarko Bulc. Odgovor nekoliko že poznam, pa vendar ne postavim vprašanje, ali je komisija kaj naredila na tem področju, ali pa je še vedno tako samo zadovoljna in misli, da se bo vse kar samo naredilo. To je moje vprašanje za gospoda Klenarja in gospoda Bečlerja kar zadeva mm, sklepanje eh, odločitev v Evropske uniji. Seveda so Kitajci nekoliko hitrejši, ker imajo drugačne obliko odločanja. V ZDA pa je nastala zmeda zaradi gospoda mm, Trumpa, pa vendar eh, v ZDA hitreje spremlje, sprejemajo odločitve, mi pa za 28 državami članica in parlamenti vladami zelo motivirano komisijo, zelo šip, eh, eh, šipkim svetom. Ne gre tako hitro. To bi bil komentar ali vprašanje za gospoda Klinere in gospoda Bečulja. Zelo me pa eh, veseli, da je z nami tudi gospod Muske. Včasih so bili hekeri kriminalci, danes pa postajajo del velikega kapitala. Nimam vprašanja za vas, me pa zelo veseli, da ste tukaj. Lahko odzovete, se lahko odzovete tudi gospod Moski s svojim novim statusom. Nimam nobenih vprašanj, pravzaprav, ki jih nisem pripravila na še tretji govornik. Videli smo filme, ko so nekateri vdirali v največje sisteme, FBI jih je lovil in jih je zaprli in vedno sem se spraševala, zakaj jih ne zaposlijo. Zaradi tega, ker so bili bistveno bolj sposobni kot tisti, proti katerim so delali. David Bachelor, pozdravljeni, veseli me, da vas vidim tukaj. Sama sem poročevalka za Single Sky, zato mi veseli, da je predstavnik Cesarja tukaj. Imeli smo tudi dobro razpravo z gospodom Kijenom v Jati pred kratkim. Pripravljen je bil prototipni dokument, vendar pa še ni prišlo do revizije osnovne uredbe, o tem zato ne bom govorila, kar pa zadeva poročilo o eh, dronih. Ja. To je vprašanje, kako dolgo bo to trajalo. Mogoče bi lahko pripravili neko vrsto strukturiranega dogovora znotraj Evropske unije na to temo. Imam pa eno vprašanje. Naci je pripravil nekaj takega kot eh, nadzorovan zračni eh, prostor torej pripravljajo nek teren za uporabo eh, dronov. Lahko pa pripravijo državi žajnice svoje ureditve glede eh, dronov, kar je v redu, vendar pa se zrinjamo, da je treba nekaj narediti. Vidirate v Cezarju na tem področju, potem imamo nazornike letenja, ki delajo na svoji strani, zato me zanima, ali vidite kakšno rešitev za to, da bi zadeve premaknili naprej. Tukaj nas čakajo velike priložnosti, zato bi bilo dobro nekaj ukreniti. Hvala lepa, gospa Foster. Gospa Meissner je naslednja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi referentom čakam na odgovor komisije, nimam vprašanja za gospoda Klinerja, imam pa vprašanje gospoda Bečlerja. Po eh, Jackie Foster vedno razmišljam eh, o tem enotnem evropskem nebu in zato uh, je moje vprašanje, če že imate v pripravi programe za ATM in želite čimprej vključiti tudi drone, ali lahko na ta način dosežete kak dober rezultat pri letalskih eh, rutah v evropskem zračnem prostoru. Mene namreč moti, da so zračne poti zelo čudne po Evropi zaradi tega, kar, ker se ne pogajamo naprej o sporazumu. Potem pa še eno vprašanje za Gela Moskija. Zanimivo je, da kot hekerji odpirate nova podjetja, to je zelo zanimivo, tudi z naslov podjetja. Zelo mi je všeč, kar počnete, tudi ta. Uh, načrt mest, odprt načrt mest, ki je brezplačen, ni treba ničesar plačati, ampak plačujemo z lastnimi eh, podatki, a ste vi dobri in eh, drugi so slavi, katerih se je treba bati, pravite, da niste odvisni od podjetij. Celo me zanima napredek v internetu, hkrati pa se zavzemam tudi za varstvo podatkov. Kako to rešujete? Kako lahko zagotovite, da so vaši podatki pri vaš varni, druge pa mogoče niso varni. Kako lahko ta konflikt rešimo? Hvala lepa, gospa Majsner, gospod eh, Koh. Imam vprašanje za gospoda Klenarja. Eh, lotevali ste se zračnega prometa, sam se zauzemam za multimodalni pristop, tukaj sem pripravil tudi poročilo. Eh, nalastno pobudo glede integriranih eh, vozovnic, eh, kombinacija letala, železnice, mogoče tudi koles, ali lahko tukaj naredite nekaj, kar bo koristilo potrošnikom. Dali smo namreč odvrte roke oziroma proste roke podjetjem do leta 2020, pa se nič ni zgodilo, se moramo na kaj pripraviti. Gospa Verkinen, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, in hvala lepa tudi vsem eh, referentom. Gre za zanimivo temo. Digitalizacija v prometu je zelo pomembna tema tudi za nas. Tukaj imamo velike trende kot je Wim van der Kant že povedal, ugotavljamo, da imamo še vedno veliko ovir med državami članicami in še trajalo bo, dokler ne bomo imeli resnično enotnega digitalnega trga v Evropski uniji. Strokovnjake je bi vprašala, kako gledate svojega stališča na to zadevo, kateri bi morali biti najpomembnejši koraki, ki jih moramo narediti, zato da spodbujamo investicije in inovacije na vašem področju mobilnosti ko gre za digitalizacijo. Morajo sprejemati zakonodajo ali bi morali pripraviti, eh, popraviti to zakonodajo, ki je že zastarela in ni pripravljena za trenutne razmere. Kaj bi torej bile najpomembnejše zadeve, ki bi jih morali urediti, da bi spodbujali investicije in inovacije na področju digitalizacije prometa. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo referentom, da odgovorijo na vprašanja. Imam pa še vprašanje za program The U-Space. Zanima me, ali digitalna infrastruktura, ki tukaj že obstaja, je, na, je v širokem pomenu že uporabna, če potem kaj potrebujemo tukaj? Kakšno vlogo lahko igra Evropska unija na področju digitalizacije ali jo mora tudi igrati? Veste, da trenutno razpravljamo o novem finančnem okviru. To je bilo eno vprašanje in potem še eno vprašanje za gospoda Muskije. Kaj pričakujete od nas eh, pri reševanju vprašanja odprtih podatkov? Začeli bomo obratnem vrstnem redu. Začenjamo. Oziroma, s kom bomo začeli? Z gospodom Muskijem. Še enkrat bi se vrnil na definicije. Na svetlo stran eh, sile. To so definicije tisti, ki dvomijo v vsak sistem, s katerim se soočajo. Sistem si ogledamo, pogledamo, kako deluje in potem ga oblikujemo bolj varno. Torej ga zaščitimo. To je pravzaprav delo hekerjev. Ko gre za varnost, sem tukaj dobil eh, priponko letalske skladile za prispevk k nacionalni varnosti. Hekeri torej lahko pomagajo. Sam delam na letalski bazi, na projektu inovacij, za inovativnem projektu za spremljanje zračnega prometa oblikujemo možnosti za spremljanje transponderjev v eh, plovilih in podatke, eh, ki prihajajo iz teh eh, zračnih plovil, dajemo na voljo. Kasneje bomo te podatke dobili tudi od dronom. Spremljamo tudi vesoljski promet, to se pravi satelite. In trenutno sodelujem kot civilist z vojaškim osebjem. in poskušam ogotoviti, kako lahko zagotovimo varnost z podatki, ki jih lahko pridobimo od eh, posameznikov. Smo torej na strani dobrih, eh, lahko ponudimo tehnološko urodje tistim, ki to najbolj potrebujejo. Poleti bo namreč prihajalo do požarov na jugu Francije, na jugu Evrope predvsem. Zato moramo spremljati zračni promet eh, gasilskih eh, plovil, zato da bi jih ustrezno usmerjati. Trenutno nimamo vzpostavljenega takšnega sistema in sodelujem z eh, gasilci, kot tudi vojsko, zato da jim dajemo na voljo najboljše možne informacije. V naslednji teden grem v Marseille in na Korziko kjer bom sodeloval z pristojnimi organi. Tukaj gre za promet, ta, ta letala včasih pa tudi ladje, ki sodelujejo, nekje potujejo. Open Street Map. Moramo spoštovati po eni strani osebne podatke, po drugi strani pa moramo omogočiti prost dostop. Lahko vidimo, kdo kdaj prispeva k podatkom znotraj zemljevida. Tukaj sodelujemo tudi z velikim eh, železniškim prevoznikom. Kakovost eh, podatkov pomeni, da SNCF, torej eh, francoska železniška družba, zaupa našim podatkom, kar zadeva odprte podatke in Evropsko unijo, kar bi si želel, da Evropska unija naredi in to sem povedal že na konferenci pred skoraj enim letom. In tukaj govorim v imenu veliko takih, kot sem jaz. Želimo pomagati vsem, ki delajo na terenu. Lahko se nam pridružite. 5. septembra bomo simulirali tsunami in učinke tsunamija. To bi bil, bila za vas dobra priložnost, da si na terenu ogledate, kako. Uh, delujemo, kako državljani uporabljamo naše eh, radije, naše lasne drone, naše podatke, da bi pomagali reševati take probleme. Uporabljamo drone za merjenje globine morja, naprimer. lahko se nam eh, pridružite in si ogledate, kaj eh, dejansko počnemo, kar pa zadeva zakonodajo, nam lahko pomagate, da lahko delujemo z čim manj ovirami. Ne vem, če bo 5. septembra prosti, vsekakor bi si to radi ogledali. Gospod Bachelor, hvala lepa. Nekaj vprašanj je bilo glede tega, ali smo prepočasni v Evropi. Vključevanje dronov je veliki ziv za letalski sektor, to ni nič novega, to velja za celoten eh, svet. Vsi se srečuje z enakim izzivom. Pri Soparanju s temi vprašanjami moramo delovati postopno. Nišče ne pozna odgovorov na vse. E, ne vemo, katere raziskave so potrebne, kakšne instrumente potrebujemo, ko bodo raziskave enkrat opravljene, potem bomo lahko postavili standarde, ki bodo omogočili nadaljevanje in napredovanje na tem področju. Delovati moramo torej postopno, po drugi strani pa smo pod velikim pritiskom industrije, zaradi tega, ker že imajo eh, primere uporabe eh, dronov in operaterji želijo začeti delovati. Sam sem bil na kitajskem, kaj kitajsko ste omenjali, tam sem bil pred dvemi tedni na delavnici o dronih. Po določenem smislu kitajska tukaj hitro napreduje. Uh, omogočajo veliko aktivnosti, vendar pa nimajo nobene ukrepne zakonodaje na tem področju. Oni se srečujejo z drugačnimi izzivi. Še vedno morajo razviti regulatorni okvir um, in dobil sem občutek, da še ne vejo, kako bi to storili. V ZDA sem bil štiri leta, ko sem zastopal Cezar v uh, delegaciji Evropske unije in se ukvarjal z interoperabilnost. ZDA napredujejo, imajo pa enoten sistem, to je prednost. Um, FAA pri njih vse nadzoruje, se pa soočajo z popolnoma enakimi izzivi kot eh, mi sami, tako da niso veliko pred nami pri večini vprašanj. Mi se učimo od njih, oni se učijo od nas, se sodelujemo v bolj globalnem eh, smislu, vsi eh, sodelujemo preko IKO-a, ker potrebujemo interoperabilni sistem. Videti moramo, kako napredovati v cesarju za EASO, ne morem govoriti, vendar vem, da si tudi oni prizadevajo za hitro sprejemanje potrebne zakonodaje. Vsi poskušamo delovati čim bolj hitro. Ali bo to izboljšalo te letalske poti? Imamo sisteme, ki bodo podpirali ravno to znotraj cesarja, jih razvijamo. Prihod dronov in eh, drugih eh, letečih predmetov bo povzročalo težave vsekakor, ampak eh, če drone vključimo v nizkem zračnem prostoru, potem to ne bo vplivalo na varnost zračnega prometa na višjih višinah. Vsekakor pa bomo razvijali tudi spremljanje zračne poti tudi v prihodnosti. Mi smo organizacija, ki je odvisna deloma od eh, evropskega financiranja. Mm, kaj torej pričakujemo? Pospeševanje inovacij zahteva določene investicije, zato moramo razmišljati o prihodnih raziskavah in inovacijah eh, na letalskem področju, ali je mogoče zadeve razširjeno eh, razvijati. Mislim, da vendar potrebujemo strezno integracijo in koordinacijo. Poskušam biti objektiven, ampak bom vendar omenil Cesar, ki predstavlja zelo dober model za oblikovanje konsensa glede vizije, vizije potreb po financiranju in eh, na ta način moramo delovati tudi v prihodne. Hvala lepa, gospod Bečer, gospod Klenar. Zelo na hitro, prosim. Tudi jaz sem odgovarjal zadnje naprej, eh, gospod Virkon, in ste, vi ste spraševali, kako odpraviti ovire in zagotoviti investicije. Enotni trg eh, se dotika tudi realne ekonomije in tukaj bo treba odpraviti ovire. Letalstvo je zgodba o uspehu, kajti Evropska unija je odprla trg zračnega prometa, tako da ima vsak dostop eh, do letov in tudi informacij. Potem imamo tudi digitalno ekonomijo, ki temo sledi. Potrebujemo ustrezno kombinacijo obeh. Realno gospodarstvo mora prav tako odpraviti te ovire. Sploh pa tam, kjer imamo zakonodaje na Evropski uniji, jo treba tudi ustrezno izvajati in države članice treba ustaviti ko izvajajo preveč uh, protekcionistično politiko. Ker se je vprašanje gospoda Koha, ali potrebujemo reguliranje za to, da bi uredili intermodalni pristop. Sam bi rekel, da bi se morali osredotočiti na to, kdo uh, ima kako spodbudo, da bi to preprečil. In uh, mogoče, če vzamemo javni promet, imamo monopole, ki nimajo nobenega interesa eh, za izmenjavo podatkov, ko gre za multimodalno izdajo zovnic in izmenjavo podatkov. Tukaj bi lahko naredili korekture na trgu. To bi bil moj predlog, eh, kar zadeva spodbude, da spodbudimo multimodalni pristop. In potem eh, še gospod Vandenkamp, počasno sprejemanje odločitev, to je cena za zagotavljanje miru v Evropi. Ne gre toliko za trajanje sprejemanja odločitev, ampak bolj za kaj drugega. Hitrost sprejemanja odločitev je čisto v redu. Kar mene skrbi je hitrost izvajanja. Če traja tri leta, da sprejmemo uredbo, potem pa šest let, da jo začnemo izvajati, potem nekaj ni v redu. Je komisija kaj naredila glede naše zadeve? S velikim obžalovanjem moram povedati, da ja. Pred kratkim, in o tem so poročali tudi mediji včeraj, se je zgodilo, da po štirih je. Eh, letih eh, preiskave komisija pravi, da nima smisla preiskovati ta primer in je stvar zavrnila. Po našem mnenju je to popolnoma nespremljivo. Če bi se odločali na osnovi ugotovljenega, ampak eh, po, bi to sprejeli po štirih letih, pa preprosta zavrnitev za nas ni spremljiva prav gotovo boste še kaj slišali o tem in upam, da lahko računamo na podporo Evropskega parlamenta na tem področju. Hvala lepa, gospod eh, Klener. Lahko zaploskamo tudi našim strokovnjakom za njihove predstavitve in za to, da nam pomagajo pri delu. Hvala lepa vsem trem, gospodom Moskejo, Klenerjem in Bečlerju. Zdaj pa prihajamo na zagonska podjetja, mm, ki, katerih predstavnike prosim, da pridejo naprej. Izvolite, ne se bati.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 Na hitro nam povejte, s čim se ukvarja vaše zgonsko podjetje, odkot ste in kaj počnete. Z mikrofonom, prosim. On va reprendre mikrofon, prosim. Voilà, c'est mieux. <laughs> ok, jaz sem Rolf Dieter Lafrenz, gründer. Eh, On... Sem Rolf Dieter Lafrenz, ustanovitelj in direktor eh, Cargonixa. Uh, eh, in eh, imamo največjo mreže v prometu nadaljavo. Mislim, da lahko bistveno zmanjšamo stroške, kar bo pozitivno vplivalo na promet, pa tudi na izpuste CO2. Eh, transport eh, z tovornjaki znaša 350 milijard in 20 eh, eh, milijard kilometrov vsako leto prevozijo tovornjaki. Menimo, da imamo tukaj tri velike probleme, po eni strani transakcijski stroški, kot drugo pa nekaj, kar je velik problem. In sicer, da 45 odstotkov eh, kapacitet vozi praznih je po naših avtocestah. Menimo, da lahko z umetno inteligenco in algoritmi rešimo ta problem. Razvili bomo inteligentni transportni sistem, ki deluje tako, da po eni strani tako poenostavimo eh, tovorni eh, promet, kot da bi naročili taksi ali kaj drugega. Z klikom na miško lahko organiziramo prevoz s tovornjakom. Gradimo tudi inteligentno omrežje, samo očljive algoritme, ki napovedujejo promet in ki povezujejo popraševanje in ponudbo. Na ta način bomo lahko usmerjali promet bolj učinkovito, prepri, preprečevali bomo prazne vožnje in zmanjševali emisije CO2. Dobili smo tudi Evropsko nagrado na tem področju, tudi druge nagrade, transportni volumen se je je povečal za več kot 400 odstotkov. Ampak tukaj sem v Evropskem parlamentu in moje vprašanje vam je, ko, če verjamete v digitalizacijo prometa, potrebujemo ustrezni regulatorni okvir, digitalne dokumente v eh, transportu in potrebujemo harmonizacijo zakonodaje v Evropski uniji. In še na nekaj morate misliti, če zgradimo digitalni startup, je to podobno kot eh, če bi sodelovali v avtomobilski dirki. Eh, konkurenti niso eh, drugi startupi pri Evropi, ampak so to Uber, Alibaba in podobni. Za naše delo potrebujemo denar. Program obzorje je zelo dober, ampak morate misliti tudi na izvajanje. Potrebujemo tudi strokovnjake in tukaj so tudi roki predolgi. Ne potrebujemo ročnih zavor. Zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov je eh, sicer eh, zelo dobra v teoriji, v praksi pa zadeve ne delujejo tako. Hvala lepa. Kargonex za vašo predstavitev. Eliete Vanson je pa naslednja, ki nam bo predstavila Koko Li. Dobro jutro, hvala lepa, da sem lahko danes tukaj. Sem soustanoviteljica Koko Lija. Gre za storitev vise à réinventer le transport de biens euh, encombrants pour les particuliers. To je zasebno podjetje, ki se ukvarja z prevozom eh, velikih eh, predmetov. Včasih je težko prevažati kako pohištvo, eh, gume, instrumente in podobno, take velike in okorne zadeve. In običajno nismo pripravljeni nimamo pripravljenih eh, osnovnih rešitev. Mi pa delamo to, da povežemo ustrezna prevozna sredstva z tem tovorom, ki ga je treba prevoziti. Lahko gre za avtobus, lahko gre za kombi, lahko gre za osebno vozilo. Pravzaprav ni nobenih omejitev pri kombinacijah. Benefit omogoča enostavnejše in cenejši prevoz ter izboljšuje izkoriščenost. Eh, prevoznih sredstev. Ljudje pogosto uporabljajo uh, svoje lasne avtomobile, ker ne morejo najti neke javne storitve, ki bi to omogočala. In s tem je vedno več avtomobilov na cestah, česar se vsi zavedamo. Trg, na katerega se osredotočamo, je naslednji. Poskušamo se odzivati na vrzel v trgu, kjer nimamo dovolj ponudnikov storitev na voljo. In tukaj treba upoštevati eh, maso 70 in več eh, podjetja FedEx eh, in podobno. Tukaj gre tudi za področje selitev. Veliko selitev poteka, če želite opraviti majhen prevoz, majhno selitev, je to naše področje. To je nekaj. Eh, rešitev, ki je zelo primerna za uporabnike. Izkušnja je zelo enostavna, eh, poceni in eh, tudi neistrivsna. Sej gre za sporočila, ki se pošiljajo med posamezniki, vendar gre za varno komunikacijo. Zato vas ni treba skrbeti zaradi zasebnosti podatkov v omrežju imamo 80 tisoč ljudi, ki so zelo zadovoljni z našimi storitvami. Tukaj upoštevamo ekonomsko stran, ekološko stran in tudi dejstvo, da gre za spremembo igre, za drugačen način delovanja na tem področju. Trenutno opravljamo storitve v Franciji, gre torej za francosko storitev, vendar želimo kakokoli razširiti na celotno Evropo, ker to ni nekaj, kar bi našli drugot po Evropi. Tako da bomo posameznikom pomagali, da eh, to da premikajo svoje predmete po Evropi. Potem pa še masa global, ki so naslednji. Izvolite. Mass Global je naslednji. Oh, sorry. Uh, for the to be. Hvala, da ste nas povabili na sejo. Mislim, da je napočil čas, da, se, da si zastavimo pomembno vprašanje in sicer kako bi lahko posameznike pripravili do tega, da se odpovejo osebnemu avtomobilu. Ljudi v to ne moremo prisiliti, zato moramo najti bolj zaželjene alternative za to. Bolj zaželjene alternative osebnemu avtomobilu. V tem trenutku je povprečni mesečni strošek, ki ga porabijo potrošniki za. Eh, avtomobil 503 evre na mesec, 85 odstotkov um, tistih, ki imajo zasebne avtomobile, uh, si delijo stroške. Uh, se pravi, um, če bi bolje izkoristili osebne avtomobile, bi lahko povzročili pomembno spremembo. Mi želimo ljudem ponuditi to, da bi na mesto uh, svojega lastnega osebnega avtomobila, imeli svobodo gibanja z različnimi storitvami povsod po svetu. Ustvarjamo torej eh, storitev, ki eh, temeli na tem konceptu mas global in sicer želimo kombinirati različne oblike prevoza, javno, javni prevoz, zasebni prevoz, eh, kolesa, avtobuse in tako naprej. In to želimo prilagoditi tudi potrebam posameznika. Imenujemo se WIM, smo nekaj let staro podjetje, prihajamo z Finske. Prisotni smo na Finskem, v Združenem kraljestvu in pa v Antwerpnu v Belgiji. Imamo nekaj zasebnih naložb, 15,4 eh, milijona evrov. In eh, dobili smo tudi kar nekaj nagrad, ne samo za mobilnost, ampak tudi za naš kreativni dizajn. Ponosni smo na to, da ustvarjamo bolj eh, neproblematičen, učinkovit prevoz za končne uporabnike. Kako to počnemo? Dejansko sodelujemo z obstoječimi ponudniki prometnih storitev. Vse storitve združujemo v eh, eno storitev, gre za izposojo avtomobilov, za taksije, za. Mm, Eh, izposojo koles in tako naprej. Torej, vse te storitve med seboj povezujemo eh, in eh, kot del naše storitve ponujemo tudi možnost plačila. Um, ker imamo obstoječo infrastrukturo za globalni roaming, za globalno gostovanje, to dobro izkoriščamo. Prvi podatki o naši uporabi so obetajoči, um, ljudje so že uh, se odločili za več uporabe javnega prevoza in manj osebnih avtomobilov. Um, mislimo, da je Evropa lahko na tem področju vodilnega pomena. Pomembno je, da zagotovimo vse gradbene temelje za to v Evropi potrebujemo odprte IBA za vse prometne storitve. Eh, mi smo že poskrbeli za infrastrukturo javnega prevoza, za mobilno gostovanje in pa za odprto konkurenco. Ampak, če želimo biti vodilni na tem področju, moramo res uh, ukrepati sedaj, tako da bo Evropa vodilna na tem področju obstajajo določeni trendi, kako bi naj napredovali mase, torej, pomeni, torej potrebujemo odprt ekosistem, kjer bo obstajala konkurenca med različnimi um, oblikami ponudnikov. Uh, tako torej mi gledamo na prihodnost. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj pa še Enis Mensur, ki bo predstavil Klaxit. Izvolite. Uh, Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Predstavljajte si Bruselj, predstavljajte si, da ste ravno prišli na železniško postajo in skušate doseči Evropski parlament. Vzamete taksi in uh, vaša pot uh, v parlament poteka brez ovir. Lahko dihate čisti zrak, lahko odprete okno in tako naprej. Ja vem, da si je to v tem trenutku težko predstavljati. Uh, Za večino ljudi uh, namreč eh, vožnja na delo ni tako enostavna. Tičijo v prometnih zamaških, uh, vsake samo v avtomobilu dihajo umazan zrak in tako naprej. To ekonomsko in ekološko ni smiselno. Naša vizija je to, da bi olajšali vaše prevoze v službo in drugam. Uh, to je. To bi prineslo prednost za vse evropske državljane. Kaj je Klaxit? Klaxit je uh, največja platforma za bazen avtomobilov v Franciji. Um, danes smo že zbrali 4 milijone evrov, uh, od leta 2012 smo prisotni na trgu, od uh, začetka leta 2019. 17 smo končno uh, uspeli doseči to čudežno omakico, ki je sestavljena iz uh, eh, trih glavnih sestavin in sicer gre za mobilno aplikacijo, ki uh, procesira vel, uh, podatke in uh, se lahko odzove na vaše potrebe. In, uh, kmalo bodo na voljo tudi taksi v primeru, da bo vaš eh, prevoz odpovedan. Potem uh, sodelujemo z partnerskimi podjetji, to pomeni, da lahko povezujemo med seboj ljudje, ki se potem lahko uh, skupaj odločijo za prevoz in pa še um, lokalne oblasti smo upletli v naše delo, zato da bi lahko te subvencionirale oziroma sponzorirale naše prevoze, kajti cenejši kot bodo ti prevozi za ljudje, bolj zanimivi bodo za naše potrošnike. Uh, Uh, imamo 150 uh, eh, strank trenutno. Eh, tukaj lahko vidite primerjavo med večjimi takšnimi platformami v Franciji in spostavili smo tudi stavilna lokalna partnerstva v območju Pariza, Nice in tako naprej. strinjam se s tem, kar so povedali predhodni govorniki, glede tega, kaj bi lahko za nas naredila Evropska unija. Treba je seveda poenotiti zakonodajo, treba pa je predvsem vse skupaj vključiti inovatorje. Naša prisotnost tukaj in pa organizacija te nagrade za zagonska podjetja je že pomemben korak naprej, zato se vam seveda zahvaljujem, eh, gospa predsednica, ampak to je samo prvi korak na dolgi poti, kaj ti vse je treba vključiti v ta proces. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Imam nekaj vprašanj za vas. Gospode Monte. Najlepša hvala, predsednica. Lahko povem, da me še posebej zanima zagonsko podjetje kokolis. Vsekakor gre za instrument, ki lahko pomaga zmanjšati promet. Seveda gre za ponujanje neke storitve, ampak s tem se lahko zmanjša tudi emisije. Imam pa konkretno vprašanje, kdo izvaja ta transport in ta prevoz? Gre za neko profesionalno dejavnost, za nekoga, ki tako ali tako že upravlja to dejavnost, ali gre za koga drugega? Da, to so lahko dobre prakse, ampak V Evropski uniji imamo različne zakonodaje na tem področju. V Italiji imamo določene ukrepe oziroma določene predpise, ki omogočajo občasno opravljanje neke dejavnosti. Če gre za to, da nekaj profesionalno opravljate, pa obstajajo spet drugačni predpisi. To bi bilo moje vprašanje. Potem pa imam še eno vprašanje. Da, mislim, da ste dosegli določene pozitivne rezultate in ste zato osvojili nagrado. Ampak kakšen pa, vpliv pa ima to na konkurenco, naprimer na tiste profesionalne voznike oziroma ponudnike takšnih prometov? Kako so oni sprijeli vaše zagonsko podjetje? De. Hvala, gospod De Monte. Gospa Majsner, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se za vse predstavitve zagonskih podjetij. Vse skupaj zveni zelo razburljivo. Uh, Ja, gospod Lafer, se bom prijavila za Hamburg, to me zdaj zelo zanimi, eh, zanima. Imam dva, dve vprašanje za vas in sicer. Uh, ti elektronski dokumenti za ladijski prevoz, imate kakšne izkušnje s tem? In pa drugič, kako uh, Eh, napolnite te tovornjake. Rekli ste, da delujete kot Uber. Vemo, da se lahko z eh, Uberjem pelješ, tudi če je nekdo že rezerviral ta prevoz. Eh, zato me zanima, kako napolnite recimo vožnje, za katere ni bil predviden tovor. Potem eh, še kokolivi ste rekli, da želite razširiti vaše storitve v sosednje države do leta 2020, recimo na Belgijo. In sprašujem vas naslednje, tudi to zveni zelo enostavno. Podjetja in a, eh, a, eh, stranke se s vašo pomočjo povežejo. A, in zanima me, ali obstajajo kakšna podjetja, ki tega ne želite ki tega ne želijo, ker se bojijo, da bi to pomenilo večjo primerjavo cen eh, med samimi eh, potrošniki. In pa še Mas Global, tudi to se mi zdi odlična ideja. Dejansko že počnete nekaj, o čemer poslanci dolgo sanjamo, nekakšen sistem enotnih vozovnic. To imamo sedaj recimo tudi v Hamburgu, kjer lahko na eni aplikacij izvemo vse. In do sedaj nam je bilo rečeno, da uh, nacionalne eh, železnice ne želijo tega sprejeti. Zanima me, če z vami sodeluje tudi nacionalna železniška podjetja in pa še predstavnik uh, podjetja Klaxit. Vi ste govorili o tem, da vam tudi lokalne oblasti sponzorirajo prevoze. Uh, kako je to urejeno? Na splošno lokalne oblasti pazijo na to, da bi imele manj avtomobilov in da bi spodbujale javni prvo, seveda lahko tudi um, deljene avtomobilov del tega. Kako torej lokalne oblasti gledajo na to? Hvala lepa, gospod Kohna, hitro prosim, ker uh, že zamujamo. Izvolite. Gratulacijo, nohman ali. Hvala lepa, čestitke vsem eh, prejemnikom nagrad. Gospod Laferenc, imam vprašanje za vas. Ali vaš sistem deluje samo znotraj nacionalnih meja oziroma tudi čezmejno in če ja, ali naj bi potem potrebovali najprej harmonizacijo prometnih pravil, eh, načrtov, eh, dopusta in, in tako naprej? Ali naj bi tukaj najprej potrebovali harmonizacijo? Hvala lepa gospod Koh. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom zagonskih podjetij, da odgovorijo. Eno minuto ima vsak na voljo. Izvolite. Cargonex najprej. Elektronske dokumenti. Ja, dejansko te dokumente danes vozniki slikajo in jih potem pošljajo po elektronski pošti. E, e, torej, potrebujemo elektronske dokumente, pa tudi elektronske dokumente o zavarovanju, o osebju in tako naprej. Danes je kabina tovornjaka prej podobna pisarni kot pa tovornjaku. Eh, torej, eh, kako eh, preprečiti prazne vožnje. Ja, to izračunamo s pomočjo algoritmov in tako analiziramo posamezne dele poti, ter tako načrtujemo naše prevoze in naše poti, da lahko vse skupaj najbolje uskladimo. Gospod Koh, harmonizacija pravil. Ja, s tem se strinjam, to čim prej potrebujemo, kaj ti. Uh, eh, Sicer kot zagonsko podjetje ne bomo mogli delovati po celotni Evropi. Gospa Vincent, izvolite. Hvala za vaša vprašanja. Naj odgovorim. Ljudje, ki uporabljajo kokoli za to, da bi opravili svoje pošiljke, so predvsem posamezniki. Eh, gre za deljenje prevozov in za deljenje stroškov. Takšna je naša schema. Ja, res je, da je to eh, zakonodajno gledano nekoliko sivo območje. Imamo velike probleme v zvezi s tem v Franciji. No, sedaj se pripravlja zakonodaja. Eh, no in seveda bi potrebovali poenoteno zakonodajo, če bi želeli, da bi to delovalo po celotni Evropski uniji. To bi nam vsem bilo v pomoč. Ja, Kokoli želimo do leta 2020 razširiti na celotno Evropo, eh, potrebujemo nekaj več časa tudi za investicije, no z pravnega vidika pa nam naša nagrada za zagonsko podjetje omogoča, da lahko plačamo odvetnike in da lahko se posvetimo strateški plati zato da bi lahko zagotovili, da bomo to lahko začeli izvajati po celotni Evropi. Naj vam povem, da vse skupaj že deluje iz Francije v sosedne države in obratno. Hvala lepa. Elijet Joana. Eno minuto. Hvala lepa za vprašanje. Ja, res je. Uh, imamo težave z monopoli v prometnem sektorju, z nacionalnimi železnicami, z eh, drugimi velikimi podjetji. Uh, seveda oni želijo izkoristiti svojo, svoj monopolni položaj na trgu. Ampak imamo tudi dobre zglede, naprimer iz Finske. Finsko ministrstvo za promet in komunikacijo, je tukaj prevzelo vodilno vlogo, prenovili so zakonodajo o prometu eh, in za to novo zakonodajo so dejansko prisilili ponudnike prometnih eh, storitev naj odprejo svoje plačilne storitve za tretje eh, ponudnike storitev, ne samo za nas, ampak tudi za naše konkurente. Torej. Mi Eh, pozivamo vse, vsa partnerska podjetja naj eh, se povežejo z nami in dejansko je naša želja samo to, da bi eh, lahko ponudnikom ponudili kar najboljše storitve. Hvala lepa še gospod Mansu. Jasina se z vami, deljenje avtomobilov bi moral biti del storitev javnega prevoza, k temu strmimo, to je presebej pomembno za urbana območja, za gospodarska območja, eh, za območja, ki so nekoliko bolj oddaljena od mestnih centrov. V Franciji smo že za desetkrat pomnožili eh, prebivalstvo, ki ima sedaj koristo te storitve in eh, stroške smo zmanjšali za osemkratno. Eh, torej, ja, to je naša vizija, da bi to vključili v javni prevoz in da bi imeli tudi standardizirano zakonodajo v Evropski uniji, zato da bi to bilo posod možno. V Franciji to ni možno posod, to je nekako sivo območje, in uh, to bi želeli spremeniti. Hvala lepa vsem našim gostom, prosim, da jim zaploskamo. Upam, da se kmalo spet vidimo in uh, želim vam uspešno delo. Sedaj pa vabim naslednje tri govornike, to je Martin Dorsman.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 besedo dajem kar Martinu Dorsmanu, ki je generalni sekretar Evropskega združenja lastnikov ladij. Pet, imut, pet minut imate na voljo, zato da predstavite svoje stališče o prometu. Izvolite, eh, zagnala sem štoparico, pet minut imate na voljo. Hvala lepa za besedo. Eh, moja predstavitev bo dolga pet minut. Predstavil bom vidik EXE na digitalizacijo v prometu. Osredotočil se bom na komunikacijo med pristanišči in eh, ladjami oziroma ladjami, ki vstopajo v pristanišča. V zvezi s tem se na veliko razpravlja tudi tukaj v Evropskem parlamentu. EXA na hitro predstavljamo 21 eh, nacionalnih združen lastnikov ladij. Ustanovljeni smo bili leta 1965, bazirani smo v Bruslju. Če si ogledamo digitalizacijo v ladijskem prometu, eh, ne gre samo za ladijski promet, ampak gre tudi za celotno dobavno verigo. Ampak, ko gre za ladijski promet, kaj je naš cilj na področju digitalizacije? Digitalizacija sama po sebi ni cilj, to je samo sredstvo za dosego cilja. Če govorimo o digitalizaciji, je to je mm, eden izmed glavnih ciljev cilj je v to, da znižamo administrativna bremena. Rezultat tega bi bilo, da bi znižali strošek zunanje trgovine, pa tudi trgovine znotraj Evropske unije. Predvsem pri ladijskih prevozih na kratke razdalje, ki trenutno predstavlja eh, predsejšnji delež eh, notranje trgovine v Evropski uniji. Če se bo ta količina zmanjšala, potem uh, se bo izboljšala tudi okoljska uspešnost naše logistične verige. Prav tako bomo zmanjšali administrativna bremena za kapitane. Kar za, dva, za dve do tri ure bi se lahko uh, znižalo, znižala količina, ki jo kapitani posvetijo administrativnemu delu vsakeč, ko vplujejo v kakšno pristanišče. Ko govorimo o, o digitalizaciji, je seveda ladijski promet del logistične verige. Digitalizacija bo pomenila, da se bo izboljšala učinkovitost celotne logistične verige to pomeni, da se bodo znižali stroški notranje in zunanje trgovine in da bo izboljšana uspešnost, učinkovitost celotne logistične verige. Sedaj imamo primere, ko morajo kontejnerji za vstop v Evropsko unijo čakati tri dni. To na ta način želimo izboljšati učinkovitost naše logistične verige, zmanjšati prometne zamaške in pa tako naprej. To je vse lepo in prav, ampak kakšni so pogoji za to, da bi lahko realizirali ta potencial? Podatke moramo izmenjevati eh, med eh, pristanišči in pa med nacionalnimi organi. Eh, tukaj seveda obstaja kar nekaj izzivov, treba je harmonizirati podatke na evropski ravni sedaj so izkušnje taki, da, sklop, da ni nobene harmonizacije sklopov podatkov med državami članicami in celo med pristanišči znotraj ene države članice krožijo različni podatki. Se pravi, treba je harmonizirati tudi načine poročanja eh, in to na evropski ravni, ne na ravni držav članic. Potrebujemo odprte standarde, potrebujemo neutralno tehnologijo, predvsem, ko gre za posodobitev sistemov. To mora potekati na tehnološko neutralen način, tako da se lahko vsak uporabnik sistema eh, na sistem priklopi z svojo lastno tehnologijo. Za izmenjavo podatkov v logistični verigi seveda potrebujemo zaupanje med eh, operaterji, seveda se pri tem zastavlja vprašanje glede lastništva podatkov, glede zaupnosti podatkov, kdo ima uh, avtorizacijo za dostop do podatkov. Eh, ali smo na dobri poti? Eh, da in ne. Da, če si ogledamo predloge za eh, spremembo obveznosti poročanja, ampak trenutni predlog nas nekoliko skrbi, bojimo se, da ne bodo doseženi cili, ki sem jih omenil. Nismo pa na dobri poti, če si ogledamo nove nacionalne cirinske sisteme, ki bi jih morali spostaviti do leta 2020. In uh, leta 2024 bo šele začela veljati direktiva o poročanju. Se pravi, najprej bodo države članice investirale v svoje carinske uh, sisteme, potem pa šele v. Um, poenotenje poročanja. Eh, potem tudi, ko gre za elektronsko poročanje, smo eh, na dobri poti glede izvajanja, ko gre za poročanja o digitalnem odračevanju, pa nismo na dobri poti. Se pravi, moji zaključki, digitalizacija je pomembna, ampak predtem je treba uskladiti eh, zakonodajo, države članice morajo razumeti, da um, poenotenje zakonodaj in sistemov na evropski ravni koristi vsem. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Dorsman. Sedaj pa gospod Jean-Louis Javom. Direktor RP ISA ukvarja se s prihodnostjo prometa z ladijskimi baržami na Renu. Nekoliko že zamujamo. Izvolite. Que, que Najlepša hvala. Bom začel kar s predstavitvijo sodelovanja, s katerim smo začeli v zgornjem predelu Rena, zgornjem toku Rena. Gre za del med Brandbutenbergom in Alzacijo. Torej gre za to območje Rena. Vzpostavili smo sistem, ki pokriva to področje in združuje devet evropskih pristanišč. Gre za pilotni projekt sodelovanja na tem področju. Sodeluje veliko predstavnikov industrije, več kot 1300 podjetij, imamo devet celinskih pristanišč. Prek 274 km eh, vsako leto se pretovori več kot 50 milijonov blaga in smo tudi del projektov TEN-TEA v povezavi s pristanišči na Renu. Torej, kako smo začeli? Na področju komunikacije ni bilo dovolj integracije, ni bilo dovolj povezovanja. Zato je prišlo do različnih oskih grl na določenih področjih. Včasih je to vplivalo tudi na pristanišča in terminale in na njihovo delo. To je povzročilo določene zamude. Če si predstavljate, da ste na, v nekem terminalu in ste pripravljeni, da, da nekaj natovojite na ladjo, ladja pa zamuja, potem seveda vse ne gre najbolj gladko. Centralizirali smo tudi izmenjavo podatkov. V tem konkretnem primeru gre za sodelovanje evropskih držav in Švice tukaj imamo tri različne države z različnimi predpisi in zato je bilo to treba uskladiti. Torej, šlo je za različne težave s carinami. Zato smo vzpostavili platformo za upravljanje s prometom. Sedaj vam bom pokazal nekaj prosojnic, na katerih lahko vidite, kako deluje ta sistem. Torej, lahko registrirate nek slot na različnih terminalih, ampak potem pa sistem pravzaprav izračuna, ali je ta časovni, časovna enota smiselna glede na, glede na število zabojnikov, glede na čas od enega terminala do drugega in tako naprej. Potem pa imamo tukaj še en projekt, ki ga podpira Evropska unija. Gre za informacijski sistem za reke. Sistem rezervacij je obstajal že prej. Kapitan lahko naprimer reče, da bo v Štrasbur prispel čez nekaj ur, da morda nekoliko zamuja. Potem, če ste konkretno preverili, situacijo, ste pa ugotovili, da je naprimer 50 km naprej od tega, je re, kjer je rekel, da je, ker je želel samo prehiteti naprimer, svoje kolege. Torej, s tem je mogoče to preverjati. Potem je mogoče tudi predvideti, kakšen bo realen čas prihoda ladje. Ta sistem deluje na treh različnih mejah. V prihodnosti pa bo obseg, pa se bo obseg še razširil. Seveda, takšen sistem je mogoče razširiti na druge oblike transporta, bolj konvencionalne oblike transporta, naprimer tudi na terminale, terminale za nafto, pa tudi nekatere druge vrste terminalov. Kaj smo se do zdaj naučili na podlagi tega projekta? Nujno je, da vzpostavimo skupnost da angažiramo različne operaterje, saj imajo le ti različne, različna pričakovanja. Včasih gre za eh, zainteresirane strani, ki so naprimer javne, poljavne, zasebne in nujno je, da se vse poveže. Mi smo tukaj zagotovili hiter, gladek pristop, agilen pristop, ki zagotavlja uspešnost projekta in je Zato je nujno potrebno, da imamo tudi neutralno platformo. Vsi akteri so zahtevali, da pripravimo takšno platformo. Zakaj potrebujemo neutralno platformo? To potrebujemo za izmenjavo informacij. Tam imamo, naprimer, če ima nekdo naprimer, na voljo informacije v povezavi z vsemi, z vsemi zabojniki, lahko to uporabi na svoj način, za svoje interese. Potem pa moramo tukaj seveda poskrbeti tudi za varnost podatkov in za ustrezno zaščito zasebnosti. Zato je nujno, da imamo skupno definicijo podatkov, zato da lahko zagotovimo usklajenost med različnimi sistemi, ki jih uporabljajo različni operateri. Moramo imeti digitalno infrastrukturo, ki zagotavlja interoperabilnost med različnimi sistemi. Hvala. Sedaj pa Roberto Abondio izvršni direktor novih eh, digitalnih modelov pri Eurostarju. Lepo pozdravljeni. Danes bom predstavil, kako poskušamo vključevati svoje stranke na nove načine s pomočjo digitalizacije. Govorili smo že o makrookviru, kaj se trenutno dogaja. Da, razmišljamo o prihodnosti, ampak vsi ti trendi danes že obstajajo. Ljudje potujejo na različne načine načine. In digitalizacija predstavlja tudi ključen vidik vsega, kar se trenutno dogaja na področju potovanj. Digitalizacija predstavlja odlične izzive in priložnosti za nas, da bolje angažiramo svoje stranke in odgovorimo na njihove potrebe. Da, v tista podjetja, ki bodo v prihodnosti uspešna, bodo tista, ki bodo vzpostavila dober odnos s strankami kdo bo čez deset let največje, najboljše podjetje? Amazon Travel sem odgovoril, pa čeprav to podjetje še ne obstaja. Ampak mislim, da se moramo osredotočiti na to, kakšen je naš odnos do strank in to bo potem tudi opredelilo naše možnosti za uspeh v prihodnosti. Da na splošno so marže v naših industrijah precej nizke. Če pogledate Eurostar, mi smo zasebno podjetje in moramo se boriti za konkurenčnost. In zelo težko je pravzaprav nekaj zaslužiti pri vsakem potniku, ki ga prepeljemo. Kaj je torej pomembno? Posvečamo se temu, da bi izboljšali kakovost potovanja za stranke. Nadziramo tokove potnikov, zato da bi pospešili, da bi pospešili uh, Um, vstopanje na vlak in izstopanje. Potem se trudimo tudi za točnost. Poskušamo tudi razumeti težave in odkot te težave prihajajo. Poleg tega bi se rad osredotočil na sodelovanje in interakcijo s strankami. To se mi zdi zelo pomembno. Mi želimo vedno ustvarjati dodano vrednost za naše stranke, pa tudi za naše partnerje. Skupaj lahko delamo stvari bolj učinkovito. Tukaj imamo dva glavna stebra na eni strani potrošniki, na drugi strani podatki. Torej, podatke, ki jih imamo na voljo, moramo uporabiti na inteligenten način. Vedno menim, da moramo stvari začeti pri potrošnikih. Da, morda se nam zdi, da pripravljamo najboljši proizvod na svetu, ampak če potrošnik tega ne bo uporabljal, potem to nima nobenega smisla. Pri Eurostarju imamo to vedno v mislih vedno pripravimo proizvode, potem pa jih testiramo, prisluhnemo povratnim informacijam naših strank. Včasih se tudi motimo in nujno je, da to upoštevamo. Podatki pa igrajo pri tem zelo pomembno vlogo. Nujno je, da upoštevamo celoten cikl naših potrošnikov, da jim v vsaki fazi procesa ponudimo tisto, kar potrebujemo. Potovalna industrija se tradicionalno osredotoča predvsem na to, da nekaj poiščemo, potem to rezerviramo in potem potujemo ampak sedaj uporabljamo drugačen pristop. Poskušamo razumeti, kaj ljudje potrebujejo, ko načrtujejo svoje potovanje. Poleti bomo šli na počitnice. Da, razmišljamo o tem, ali bomo rezervirali stanovanje na Airbnb-u, potem, naprimer, kako bomo financirali svoje podjetje in tako naprej. Imamo več različnih potreb, ki so pravzaprav bolj zapletene kot ta osnovni model, išči, bukiraj, potuj. Vse te faze moramo razumeti, zato moramo svoje digitalne platforme nasloniti na izkušnje naših strank. Ne gre za to, eh, gre za to da moramo uskladiti potrebe naših strank s tem, kar jim ponudimo. Da nekaj konkretnih primerov glede projektov pri Eurostarju. Uh, tukaj imamo nov projekt, s katerim se poskušamo bolj prilagoditi potrebam naših strank. Seveda spoštujemo zaveze GDPR-ja. In podatke uporabljamo ne zato, da bi pravzaprav zasledovali in nadlegovali naše stranke, ampak zato, da bi jim ponudili tisto, kar je za njih najbolj pomembno. V digitalnem svetu se naš, se naša, je naša pozornost vse, vse krajša, zato moramo upoštevati tudi te nove značilnosti digitalnega sveta. Naj povzamem, potrošniki in podatki. To sta dva glavna stebra. Mi verjamemo v partnerstvo in v pozavezovanje. To je za nas zelo pomembno. Potem pa še nekaj za zaključek. Naj se navežem na to, kar so že povedali kolegi pred menoj. Govorili smo o mobilnosti, govorili smo o pomembnih izzivih. V prihodnosti bomo imeli velike platforme, Google, Amazon in tako naprej. Potem pa še srednje platforme, kot je naša. Mi moramo ustvarjati partnerstva. Mobilnost bo tudi v prihodnosti zelo pomembna. Ne dogaja se v prihodnosti, dogaja se že sedaj. In zato je zelo pomembno, da tukaj sodelujemo, zato da svojim strankam res ponudimo najboljše predloge za prihodnost. Najlepša hvala, hvala vsem strokovnjakom za podane predstavitve sedaj pa predajam besedo vam, poslanci in poslanke. Imate kakšno vprašanje? Gospod Vanderkamp, rad bi se zahvalil vsem trem strokovnjakom. Nimam vprašanj, saj se nam res mudi, ampak hvala. Question? Alors, je tiens à vous dire merci aux intervenants. Očitno ni drugih komentarjev in vprašanj, zato bi se res rada vsem zahvalila. Upam, da se bomo kmalo videli. Proces digitalizacije se je namreč komaj začel. Hvala, da ste bili danes z nami. Seveda ste vedno dobrodošli v naši družbi in upam, da se bomo kmalo videli. Še aplauz za naše goste. In nous enchaînons tout de suite, in malheureusement, c'est une réunion à huis clos, in donc je vais demander à ceux qui sedaj pa bomo kar nadaljevali s sestankom koordinatorjev. Vse ostale pa prosim, da zapustite dvorano. No, da, da.